o zaščiti pred rastlinskimi škodljivci, ki je bilo preloženo na zadnjem sestanku, bo potekalo jutri do povdne. Torej, to smo dodali kot točko 4a. Če ni komentarjev v zvezi s tem dodatkom, pa predlagam, da sprememo današnji dnevni red. Če ni ugovorov, potem je dnevni red sprejet. Hvala. Obveščam vas, da se naša seja prenaša po spletu, toliko v informacijo. Potem pa je tu še povabilo strani gospoda Boveja in mene. Namreč jutri ste vabljeni na degustacijo nezakonitega vina, ilegalnega vina. Zveni morda nekoliko paradoksalno, ampak eh, zadeva bo potekala jutri od 12.30 eh, naprej v uh, eh, brasri Jozef Antal, to je na, v tretjem nadstolpju. Tu so vina, ki so bila v preteklosti umaknjena strga. Eh, in se nam zdi pomembno, da imate priložnost jih poskusiti, ne morem pa jamčiti kakovosti teh proizvodov, ste pa vsi vabljeni, da se jutri odrežite te degustacije, kot rečeno od 12.30 naprej v tretjem nadstropju. Tako. Eh, naj vas opomnim tudi, da imamo na voljo tolmačenje v 20 jezikov. Zdaj pa Če se strinjate, se kar lotimo naše javne predstavitve. Danes popovdne do 17. Eh, se bomo pogovarjali o konkurenčnih pogojih oziroma o eh, pravični konkurenci na evropskem trgu, kar zadeva izvajanje evropske zakonodaje na področju kmetijstva. Vsi ste dobili vabila in veste, zakaj gre. In cilj današnjega sestanka je, da bi na različnih ravneh si izmenjali mnenja o izvajanju evropske zakonodaje v kmetijskem sektorju v državah članica. Govorili bomo tako o dobrem počutju živali kot o okolju, hkrati pa bomo ocenili tudi učinek razlik v izvajanju evropske zakonodaje v posameznih državah država. Govorili bomo tudi o cenah proizvodov in surovin, kajti tudi izvajanje pravil seveda bistveno vpliva na konkurenčnost kmetov na trgu. Namen današnjega sestanka je tudi, da pripravimo priporočila za odločevalce na nacionalni in evropski ravni, zato da bi ustvarili eh, pravična pravila za vse evropske kmete. Zato smo povabili štiri strokovnjake, ki nam bodo predstavili svoje poglede na posamezne točke. Pravila so pravzaprav enostavna in Eh, pregledna. Vsak od strokovnjakov bo imel na voljo 10 minut, potem bo besedo dobil predstavnik komisije, sledila pa bo razprava, tako da bomo imeli priložnost, da si izmenjamo mnenja. Prvi strokovnjak je gospod Lindberg Madsen, je vodja eh, enote na danskem svetu za kmetijstvo in hrano, govoril pa bo o ekonomskih vidikih kmetijske politike eh, in sicer o pravilih igre in o preglednosti. Naslednji strokovnjak je gospod eh, Zabatkaj, ki je nekdanji državni sekretar eh, na področju kmetijstva z Mačarske, Govoril bo o gospodarskih vidikih kmetijske politike, govoril bo o cenah surovin in proizvodov in o davčni poenostavitvi. Tretji strokovnjak je gospod Žan Mat, nekdani predsednik Kope Kogeke in eh, predstavnik Nizozemske. Eh, Govoril pa bo odno, o odnosu med evropsko kmetijsko politiko in kmetijskimi praksami. In pa še četrti strokovnjak, gospod Robert Host, je ekonomist, ki je, se je specializiral za eh, proizvodnjo svin in eh, dela na nizozemskem. On pa bo govoril o pravičnih pravilih v sektorju svinjereje. Eh, primerjal bo zahteve glede zaščite okolja in dobrega počutja živali. Torej, dali bomo besedo vsem strokovnjakom, zato da nam eh, predstavijo svoje zamisli, potem pa boste vsi imeli priložnost sodelovati tudi v razpravi. Kar takoj pa dajem besedo prvemu govorniku, gospodu Macenu. Potem pa bodo, kot rečeno, sledili še ostali strokovnjaki. Gospod Lindberg, Madsen, imate besedo. Najlepša hvala, najlepša hvala za povabilo. Kot ste slišali, prihajam z, Evrop, z Danskega sveta za kmetijstvo in hrano, ki združuje danske kmete in živilsko industrijo, združujemo torej obe plati. E, govoril bom v e, njihovem imenu, deloma pa bom poskušal Eh, vključiti tudi evropske kmete na splošno. Eh, predvsem bi želel izpostaviti dvoje. Očitno so težave s tolmačenjem v francoščino. Thank you. Dobro, lahko nadaljujemo. Torej dvoje bi želel izpostaviti. Najprej tu pomen enakih pravičnih pravil za vse, če želimo res imeti skupno kmetijsko politiko in če želimo delujoč enoten trg. Drugi del pa je morda instrument, s katerim pridemo do tja, to je preglednost, kajti ta bo zagotovila eh, kmetom eh, možnost primerjave eh, s tem, kako se stvari odvijajo v drugih državah članicah. Kaj pomeni, da imamo enaka pravila za vse? No, tu je možna eh, vrsta definiciji, tu vidite eno od možnosti. Tisto, kar je bistveno tu, pa je, da eh, pravična pravila za vse niso vedno zagotovljena. Tu gre za nacionalno zakonodajo, ki se eh, pogosto tolmači različno in tu prihaja do številnih razlik. Potem je tu še velika pružnost pri tolmačenju evropskih direktiv. Potem je tu še razprava o zakonodaji, ki se na novo uvaja eh, v zvezi s tem, kakšno je izhodišče ali kako nadgraditi tiste, ki so že bolj napredni na posameznih področjih. In Potem so tu seveda tudi še primeri problematičnega izvajanja, nepopolnega izvajanja. Nekatere države članice eh, ne izvajajo zakonodaje v celoti. Kar zadeva skupno kmetijsko politiko in pravila igre, kot sem že dejal, je enotni trg ključnega pomena. Tisto, kar pa nam bo zagotovilo, eh, da bomo dejansko imeli eh, skupno kmetijsko politiko, eh, je prav trg, kajti če ta ne bo zagotovljen, potem bodo pravila različna in bomo konkurirali v različnih pogojih. Seveda pa je vse to težko zagotoviti. E, tu gre, kot že omenjeno, za razpravo o tem, kako upoštevati dejstvo, da so izhodišča različnih držav članic različna, da so nekatere države že začele izvajati nekatera pravila na posameznih področjih, druge pa ne. E, veliko bo vredno o tem govora, ko bomo govorili o podnebnih spremembah. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi upravne stroške. Z nadaljno poenostavitvijo se bodo stroški kmetov znižali in to bo seveda tudi ključnega pomena. In za konec eh, je tu še prožnost v zakonodaji. Eh, tega se zelo dobro spominjamo v zvezi z zadnjo reformom. No, nisem se želel tu spuščati v podrobnosti, ampak sem želel samo uh, ponazoriti, kako se uh, neposredna plačila porazde, porazdeljujejo po državah članicah in v kakšne namene se uporabljajo. Uh, ozelenitev uh, in nekatere druge postavke se predvsej razlikujejo med posameznimi državami. Tako da, kot vidite, je znotraj obstoječe zakonodaje eh, manevrski prostor za precejšnje razlike. Potem pa je tu še drugi vidik s to prosojnico poskušam ponazoriti, da nekatere države članice gredo tudi dlje, kot od njih to terja eh, evropska zakonodaja. E, tako da smo včasih radi. E, bolj papeški od papeža, ampak s tem pravzaprav sami sebi delamo medvedjo uslugo. To se nam dogaja tudi na Danskem in razmišljamo o tem, kako to popraviti. Sprožili smo eh, študije nekaterih primerov, eh, preučujemo izvajanje vrste direktiv o nitratih, okvirne direktive o vodi, direktive o oceni učinka na okolje direktive o industrijskih emisijah in o habitatih. In na podlagi naših izračunov so stroški za naše kmete na tem področju eh, nekje v višini 400 do 600 milijonov evrov. Veliko razlogov za to obstaja glavni razlog – je strože izvajanje direktive o nitratih in to je bil tudi eden od glavnih argumentov, ki smo jih uporabili za to, da smo prepričali dansko vlado, da je spremenila veljavno zakonodajo. E, s tem, ko smo imeli te podatke, ko smo lahko upozorili na dejanske stroške, nam je uspelo dansko vlado prepričati, da je prilagodila zakonodajo. E, še en primer je razprava o navskrižni skladnosti in o tem, kako se ta izvaja. Slišali smo, ali vedno kroži veliko govoric med kmeti o tem, kako se stvari eh, odvijajo v drugih državah članicah in zato smo prepričali dansko ministrstvo, da je preučilo uh, vrsto sosednjih držav in regij, kako se stvari lotevajo tam. Prosili smo jih, da preučijo ne samo pravila, ampak tudi smernice in dejanske prakse, uh, ki jih imajo druge države članice. Izkazalo se je, da je bilo pravzaprav skoraj nemogoče tu dobiti popolno sliko. In zaradi tovrstnih primerov se pojavljajo tudi dvomi glede eh, med kmetje o tem, zakaj nimajo informacije o tem, kaj se dogaja v drugih državah članicah. Dobijo občutek, da eh, nekdo poskuša kaj prikriti. Eh, hitro se torej pojavijo sumi glede kakega izkrivljanja. No, ampak tisto, kar smo ugotovili, če navedem konkreten primer, je, da v nobeni drugi državi članici ni bilo težav zaradi greznic, to je predmet eh, no, skrižne skladnosti v eh, danski zakonodaji in zato smo tudi sprožili razpravo o tem, ali je to res potrebno. Kje smo torej zdaj? No, eh, dobili smo eh, jasno sliko o tem, da z dodatnimi informacijami in z večjo transparentnostjo imamo boljše argumente za svoje trditve. To pa bo tudi eh, dober način, kako lahko prenašamo najboljše prakse iz ene države v drugo, lahko se učimo eden od drugega. Eh, Hrati eh, pa se bo s tem tudi eh, povečala verodostojnost kmetijske zakonodaje, tako temeljnih pravil, kar zadeva plačila in zelenitev, kot kar zadeva naskrižno skladnost. Če bodo kmetje dejansko vedeli, kako se stvari lotevajo v drugih državah, bodo ta pravila bolj verodostojna. Pomembno pa je tudi, da se osredotočamo na konkretne prakse, ne samo na to, kaj je zapisano v zakonodaji, ampak kako se stvari dejansko odvijajo, kaj se počne na samih kmetijah. Še en konkreten predlog je, da bi uvedli neko, nekakšno preglednico rezultatov za skupno kmetijsko politiko, To bi bilo zanimivo za kmete in tudi za druge, ki bi na ta način lahko laže delali primerjave med državami, članicami in to bi olajšalo razprave o tem, kako zagotoviti enaka pravila za vse. Če torej povzamem, bistvo enakih pravil za vse je da bomo s tem zagotovili, da bo skupna kmetijska politika dejansko delovala kot eh, skupna politika. Potrebujemo torej enaka pravila za to, da bomo zagotovili bolj pravično konkurenco med kmeti. In če bomo zagotovili preglednost za vse kmete, bodo eh, tudi sami prevzeli vlogo nekakšnih eh, varuhov skupne kmetijske politike. Eh, pridobili bodo informacije, ki jih bodo lahko uporabljali v razpravah z lastnimi ministrstvi, v razpravah s komisijo. Te informacije bodo koristne tudi v razpravah z vami kot člani tega odbora. Po našem mnenju bi torej s tem dobili nekakšno vzvodje za boljšo zakonodajo, hkrati pa bi s tem morda razbili tudi kak mit, kajti včasih se izkaže, da dodatna zakonodaja ali strože pravila niso potrebna in če imamo več informacij, več znanja, so tudi razprave bolj kakovostne. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa predajam besedo naslednjemu govorniku. Prosim, gospod Antal Zabatkaj, da se nam kar pridružite na odru. Najlepša hvala že vnaprej za vašo predstavitev. Ladies and gentlemen, thank you for invitation. Gospe in gospodje, najlepša hvala za povabilo. Nadaljeval pa bom s predstavitvijo v mađarščini. V svojem prispevku bom govoril o gospodarskih vidikih kmetijstva. Zlasti bom govoril o cenah eh, surovin in proizvodov na tem področju. Osredotočil se bom na to, eh, kako se je spremenil položaj mađarskih proizvajalcev na notranjem in eh, evropskem trgu. V zadnjih letih je prišlo do številnih sprememb za evropske kmete, za živilsko industrijo in tudi za trgovce. Te spremembe so seveda vplivale tudi na cene in na sestavo cen na področju živil. Več kot dve leti že pravzaprav padajo cene energentov in uh, zdi se, da se bodo te stabilizirale na dokaj nizki ravni. Dve leti, pred dvema letoma in pol je uh, stal liter benzina na mačarskem evro in pol, danes stane samo en evro. Zaradi nižjih cen je prišlo tudi do upada inflacije. In inflacija je bila v zadnjih letih med 0,5 eh, in 1,5 odstotka. Eh, padec cen energentov je omogočil padec eh, cen za stanovanja, kar je seveda za Mačarsko koristno, kajti veliko ljudi živi v precejšnji revščini. Povprečna cena dela je v evropskem povprečju 25 evrov, na mačarskem pa 7,5 evrov, torej tretjina povprečja. Še eh, slabši položaj pa ima mačarska, kar zadeva povprečno mesečno plačo. Ta na, v Belgiji znaša 1502 evra, na mačarskem 333 evrov, na češkem pa 332 evrov. Samo v Romuniji in Bolgariji je minimalna plača še nižja. Eh, po ocenah 25 odstotkov Mačarov zasluži minimalno plačo in tudi to je eden od razlogov za eh, veliko revščino. Koalicija, ki vlada od leta 2010, poskuša izkoristiti eh, kmetijske prednosti države in si je zastavila za cilj, da bo okrepila zaposlovanje na podeželju in v kmetijstvu. Zaenkrat na rezultate še čakamo. Na mačarskem število prebivalcev eh, že dolgo upada, prebivalstvo se stara, veliko mladih zapušča podeželje in odhajajo v mesta. Manjše kmetijski obrati eh, se pogosto prodajo, ker starejši kmetje izstopajo iz kmetijske proizvodnje. Tudi embargo med Evropsko unijo in Rusijo je eh, pomembno vplival na ta sektor. Notranja poraba živil je že zaradi padajočega števila prebivalcev v upadu in od leta 2014 ima eh, kmetijski sektor težave tudi na področju izvoza in vsi ti procesi so prepeljali do tega, da so cene določenih kmetijskih proizvodov Eh, močno upadle. Ta težava pa prinaša lahko dvoje oziroma lahko ima dve posledici. Po eni strani eh, prihaja do paca eh, proizvodnih cen, ki, oziroma do paca prodajnih cen, ki so lahko celo niže od cene proizvodnje, po drugi strani pa lahko uh, cene stagnirajo na prejšnji ravni, uh, medtem ko cene surovin precej upadajo in posledično pride do paca prodajnih cen. Eh, v večini držav članici tudi na Mačarskem opažamo oba pojava. Vzemimo za primer dva sektorja, ki imate na Mačarskem težave. Teh sektorjev je več, ampak ne moram spregovoriti o vseh. Uh, Eden od teh sektorjev je eh, svinjereja. Eh, tu je proizvodnja v primerjavi s prejšnjimi leti in desetletji močno upadla. Proizvajalci se pridružujejo zaradi eh, sive ekonomije, pridružujejo se zaradi goljufi z DDV. Trgovci, ki ne plačujejo DDV, si seveda s tem zagotovijo ne, nepravično prednost. Vlada se poskuša boriti proti temu in je že v letošnjem letu sprejela odločitev, da se obdavčitev določenih kmetijskih proizvodov v tem sektorju zniža z 25 na 5 odstotkov. Seveda je ta ukrep koristen tudi za potrošnike. Eh, v mlečnem sektorju pa je položaj deloma pozoben, deloma pa povsem drugačen. Eh, Prej smo v Evropi poznali eh, mehanizme za obravnavo presežnih mlečnih proizvodov, naprimer obstajale so kvote, eh, ampak eh, prišlo je do upaca transportnih cen, embargo povzroča težave in zato bodo verjetno na evropski ravni na tem področju potrebni nadaljni ukrepi. Mačarski proizvajalci so že predlagali, da se obdavčitev eh, mleka eh, zniža z 25 na 5 odstotkov, ampak se to ni zgodilo. Eh, res pa je tudi težava v tem, da del poceni mleka, ki je na voljo v supermarketih, ni obdavčen. V medijih so se pojavile informacije o tem, da vlada načrtuje stroži nadzor nad trgovci in posredniki eh, in da namerava poseči v obdavčitev, ampak eh, kot rečeno, tudi na področju mleka pričakujemo znižanje DDV v letu 2017. V obeh sektorjih, v svinjereji in v mlekarstvu, pa je strožja evropska zakonodaja povišala stroške proizvodnje za proizvajalce. To v prvi vrsti terja večje naložbe. No, ne bom se spustil v podrobnosti, želim samo nakazati, da bi bilo morda potrebno razmišljati o večji porožnosti pri izvajanju teh določb. Eh, kar zadeva vse evropske in mačarske težnje v mlekarstvu in svinjereji, Eh, lahko v obeh sektorjih tu pričakujemo krizo. Na mađarskem se je višina eh, cen precej spremenila. V obdobju 2012 do 2015 so se marže bistveno znižale in 4 marca 2016 je Digi Agri eh, objavil dokument z analizo francoskih organov o sektorju mlekarstva in svinjerije, svine, svinjereje in tam je analiziranih vrsta različnih eh, možnih rešitev in različnih scenarijev. Eh, Statistični podatki iz tega dokumenta potrjujejo, da v sektorju mlekarstva eh, lahko pričakujemo krizo, podobno velja tudi za svinjerejo in eh, tabele v tem dokumentu kažejo, kako so se v obdobju od novembra do, 2013, do, do marca 2016 spreminjale cene mleka. Eh, Na, v Franciji je prišlo do paca za 24,4 odstotke, na Mačarskem do paca za 30 odstotkov, poprečno na evropski ravni pa je cena mleka padla za 28,9 odstotkov. Najverjetneje bo v letu 2016 prišlo do nadaljnega povečanja proizvodnje mleka še za kak odstotek in zato bo, bodo potrebni ukrepi, da se s tem soočimo. E, prehodna rešitev bi lahko bila, da bi za 50 odstotkov povečali rezerve mleka v prahu in masla, vendar pa bi cene lahko stabilizirali samo, če bi proizvodno zmanjšali za 3 odstotke. No, nimam na voljo dovolj časa, da bi eh, dodal še kaj, zato, da, zato bom počasi zaključil svojo predstavitev. Kar zadeva kmetijske trge in kar zadeva stroške intervencij, eh, so to vedno sporne točke. Tudi francoski predlog se loteva tega vprašanja kar zadeva statistične podatke in trende, ki se kažejo, eh, po mojem mnenju vse to nakazuje, da bo Evropska unija najverjetneje morala sprejeti ukrepe tako v mlekarstvu kot v svinjereji. Hvala. Propose de passer sans plus attendre au troisième, euh, la troisième présentation. Najlepša hvala. Zdaj pa kar predlagam, da nadaljujemo s tretjo predstavitvijo. Eh, gospod Jan Mat, izvolite. Beseda je vaša. Be back here. Lepo je, da sem spet tu. Veliko nekdanjih kolegov vidim, Pavla De Castra, mlajše kolege. Skratka, včast mi je, da sem lahko tu. Zdaj pa bi nadaljeval svoj nagovor v nizozemščini. Torej, najprej bi rad izrekel kompliment odboru za kmetijstvo Evropskega parlamenta za organizacijo te izmenjave mnen o enakopravnih pogojih. To so zelo težki časi za kmetovalce in trenutno teče veliko razprave o temeljnih pravilih in o nespoštovanju pravil. Nespoštovanje pravil še poglablja krizo tako za kmetovalce kot za vse tiste ljudi, ki delajo na področju hortikulture to velja pravzaprav povsod, pa tudi v sektorju prešičareje. Ta temeljna pravila bi se vsekakor dalo še bolje izvajati in bolje spoštovati. Tu seveda svet kmetijskih ministrov lahko odigra pomembno vlogo. Lani smo imeli intenzivno razpravo s Kopo, 500 milijonov sredstev je bilo namenjenih za kmetovalce in eh, sektor hortikulture. Po devetih mesecih še 60 odstotkov teh sredstev ni bilo porabljenih. Torej, je treba narediti še veliko in menim, da bi odbor za kmetijstvo in svet kmetijskih ministrov morali poskrbeti, da se bo ta denar dejansko počrpal in porabil. Drugič, če si pogledamo enakopravne pogoje v Evropi, ugotovimo, da imamo na mnogih področjih evropske direktive, ki so za vse enake, razlika pa je, kako se to izvaja v posameznih državah članicah. Naprimer, če govorimo o pesticidih, je seveda odvisno od tega, v kateri državi živite. Lani je potekal sestanek predsednikov Kope in francoski kolega je povdaril, da mora obstajati solidarnost med kmetovalci in zaposlenimi v hortikulturi. Če ste kmetovalec na jugu nizozemske, potem je cena za gorivo pač taka in taka, ampak če se premaknete samo čez mejo, je cena bistveno nižja. Skratka, med državami so velike razlike. Potem, če si pogledamo certificiranje, varna hrana, kakovost, izvoz, kmetovalci plačujejo polne stroške certificiranja in to je lahko do 15 tisoč evrov na rejca. Če si pogledamo po Evropski uniji, vidimo, da obstajajo velike diskrepance med eh, kmetovalci in zaposlenimi v, v hortikulturi. Seveda, obdavčitev morda res ni pristojnost EU, vendar pa je komisija pristojna za konkurenco in za enake pogoje za vse. Zato je pomembno, da se o tem govori v odboru za kmetijstvo takrat, ko se skliče svet ministrov za kmetijstvo. Zadnjič so se pogovarjali o tem, kako reševati krizo in koliko denarja naj se porabi za posamezno kmetijo. Ta znesek se je dvignil na 15 tisoč evrov, vendar pa je bilo prepuščeno državam članicam, da se odločijo, če in kako bodo to naredile. Seveda ne govorimo o majhnih količinah denarja, ampak pomembno je, da imamo enakopravne pogoje. Vi pa lahko pozovete svet in komisijo, da se vsi skupaj izognemo tej neenakosti in tem diskrepancam, da bi se to ne nadaljevalo še v prihodnje. Skratka, diskriminacija ni enaka pravičnosti, enakopravnosti, zato je enostavno nemogoče, da imamo med državami članicami tako velike razlike. Trenutno imamo velike razlike med severom in jugom in to velja tudi za kmetovalce. Vse bolj pa se kaže tendenca in sicer ta, da spoznavamo, naj bi kmetijstvo bilo lokalno, predvsem gre tu za kakovost. Ampak sveda, če govorimo o samo nacionalnih označbah, potem bo na mejah veliko vprašanj. Pomembno je tudi vprašanje minimalnih cen. Predvsem pa moramo poskrbeti, da ne pride do nasprotujočih učinkov od tistega, kar smo želeli. Če recimo ste na vzhodu nizozemske, je porurje zgolj 35-40 km stran in seveda prihaja do premikal, tako da nekaj je še vedno lahko iz druge države. Onkrat meje pa je še vedno lokalno, ker je ta dobavna veriga zelo kratka. Zato moramo biti zelo prividni, ko govorimo o tem, kakšne so posledice odločitev, ki jih sprejemamo na kmetovalce in zaposlene v hortikulturi, tudi v omejnem območju. Zelo pomembno skratka je, da se ta razprava dvigne na raven, sveta ministrov za kmetijstvo. Kot rečeno, 60 odstotkov od 500 milijonov še ni bilo porabljenih. Seveda moramo vedeti, kolikšen je manevrski prostor, vendar pa to ne sme iti na račun enakopravnih pogojih. In kot rečeno, ne smemo dopustiti razlik in diskriminacije med različnimi skupinami kmetovalcev. Kajti dejstvo je, da če sprejmemo neko zakonodajo, ki ni pisana na kožo kmetovalcev, so stroški za njih lahko zelo veliki. In če govorimo o enotnem trgu, morajo biti pogoje enaki za vse. Vemo, da kmetovalci proizvajajo tisto, kar je najpomembnejše, najpomembnejše blago. Zato se mi zdi, da jih ne bi smeli obravnavati nič manj pravično kot recimo obravnavamo nogometaše, ki lahko igrajo kjerkoli po svetu. Diskriminacija proti kmetovalcem mora zato postati preteklost, kajti to resnično pomeni diskriminacijo. Če to ne velja v športu, potem to ne sme veljati tudi v kmetijstvu. Merci, merci vous, Matt, donc euh, Hvala lepa za vaš kratek prispevek, ki nam je omogočil prihraniti kar precej časa. Gospod Vost je naslednji. Če ste tako prijazni in pripravite, predstavite vaše poročilo. quelques secondes de, de patience le temps que le PowerPoint Samo nekaj trenutkov potrebujemo. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, veselje mi je, da sem danes lahko tu z vami. Rad bi spregovoril o enakopravnih pogojih v panogi prašičereje in povedal bi lahko nekaj tudi o okoljskih zahtevah in stroškovnih posledicah. Če začnem s to piramido, najprej imamo evropsko zakonodajo to je enako za vse države. Potem pa imamo še nacionalno tolmačenje teh direktiv, poleg tega pa imamo še nacionalne dodatke, skratka države, ki imajo svoja pravila. In potem je tu še izvajanje. O tem ne bom govoril. Tu navajam samo par direktiv. Prva je tista, ki se nanaša na nitrate, potem imamo zgornje meje emisij za onesnaževala, potem imamo minimalne standarde za zaščito prešičev in imamo tudi priporočila in eh, različne cilje, ki smo se jih zastavili, recimo na področjih antibiotikov, kastracije in podobno. Ampak, če zdaj pogledamo nacionalna tolmačenja, Nacionalna tolmačena se razlikujejo države do države. Naj vam prikažem samo par primerov. Glede okoljskih dovoljen imamo razlike glede zahtev v državah članicah in tudi glede časa, ki je potreben za to, da kmetovalci prejmejo to dovoljenje. Razlike so celo na medobčinsko in regionalno ravnjo. Potem okoljska ocena. Razlike so tu glede velikosti kmetij, ker je taka ocena potrebna. Potem uporaba gnoja, vsebnost, dušika, potem so tukaj še sezonske razlike, potem tudi kar zadeva eh, amonijak in izpuste amonijaka, derogacije s tem v zvezi. Vse to je povezano s tem, kako države članice tolmačijo zakonodajo EU. To je povezano tudi za gostoto živali in ljudi. Na nizozemskem in v Belgiji recimo obstaja sistem za omejevanje števila živali. Kar zadeva amonjak, govorimo o najboljših eh, dostopnih tehnikah. Tudi te se razlikujejo. In tudi kar zadeva zmanjšanje amonjaka s kmetij, kako se to dosega, tudi to se razlikuje. Potem, omenili smo že inšpekcijo živih živali pred izvozom. Tudi te inšpekcije se izvajajo zelo različno. Na nizozemskem mora recimo veterinar biti na kmetiji, v drugih državah je to drugače. Tudi stroški se razlikujejo. Nekatere države članice nosijo te stroške, druge pa ne. Naredil sem kalkulacijo od 14 držav sem ugotovil, da ponekod znaša 50 centov za prašiča in 1,7 za zaklanega prašiča, če tudi mora ta prašič iti samo v klavnico, čisto v bližini. Tudi za stroške inšpekcij, nekateri porabijo kar 400 evrov letno. Potem imamo še te nacionalne dodatke. Tu imam samo izbir. Najprej prostor, ki ga potrebuje vsak prašič. Nič celih 65 kvadratnega eh, metra je potrebno za prašiča do 100 kg. V Nemčiji in Avstriji je nič celih 75, na nizozemske nič celih 8, na švedskem pa več kot en kvadratni meter. Lahko si predstavljate, da to pripelje do velikih stroškov. Potem eh, breje svinje, ki morajo m, mm, biti nastanjene skupinsko. Na nizozemskem pa pravimo, da so v bistvu vsi prašiči enaki, zato jih imamo povsod v enakih skupinah. Potem, odvisno je tudi, kdaj se nastani. Uh, svinje v skupinah ali takrat, ko se eh, mladiče odstavi ali ne. Tu so razlike. Potem trdna tla, eh, prešiči za meso morajo imeti na nizozemskem predpisano kvaliteto tav, kar sicer ni predpisano v direktivi. Potem je vprašanje, kaj pa sploh so trdna tla? tudi tu so tolmačenja lahko različna. Potem, tudi kar zadeva mutilacije, direktiva dopušča nekatere oblike obrezovanja, um, ampak v Litvi, na Finskem, na Švedskem so dovoljene nekatere oblike, druge pa ne. Potem, gostota prešičev med prevozom. Nekatere države imajo pravila, za prašiče, ki so lažji od 100 kg. Potem na Danskem imajo posebna pravila, predvsem, ko gre za prevoz na dolge razdalje, v Nemčiji za notranje prevoze. Potem tudi, kar zadeva podlago oziroma slamo, tu nekatere države zahtevajo tako podlago povsod za vse prašiče. To so skratka primeri nacionalne zakonodaje, ki je strožja Tukaj navajam nekatere ukrepe, ki imajo ekonomski učinek. Na nizozemskem imajo 90 centov stroškov, če hočejo spoštovati vse predpise iz direktiv in iz nizozemskega tolmačenja in dodatnih predpisov. Večina teh 19 centov ima opraviti z varstvom okolja, emisijami amonijaka, to je 13 centa vsega skupaj. Potem so države Francija, Nemčija, Danska, tudi Poljsko sem vključil v primerjavo. Tam so stroški bistveno nižji. Lahko bi rekli, kaj pa je 19 centov. Če greste v trgovino, 19 centov ni nič, ampak 4 centi so prihodek za kmeta. Če imate kmetijo in živite od reje prašičev, je vaš prihodek 4 cente, 19 centov, to je ogromno denarja. In na koncu še zasebne pobude. Imamo namreč zakonodajo, ampak poleg zakonodaje imamo še malo prodajo in tudi ti lahko predpisuješ še svoje zahteve. In tu sem to predstavil. Imamo torej najprej na dnu evropske predpise, nacionalno zakonodajo, potem pa imajo včasih trgovci še svoje zasebne predpise. In potem so tu lahko še zasebne pobude za blagovno znamko, konceptom. To je še nad tistim, kar zahteva zakonodaja. In kaj je prednost tega, da imate še nekaj več kot zahteva zakonodaja? To je to, da dodatne stroške plača potrošnik. In to je prednost, zato, ker to prinaša varnost. Kmetje imajo približno enakopravne pogoje, more biti dodatni stroški, pa so tisti, ki jih mora nositi potrošnik. Torej imamo zakonodajo, poleg tega pa dodatno še zasebne norme. Seveda bi se lahko primerjali tudi z drugimi regijami izven Evrope. Sam sem primerjal evropske in ameriške standarde za dobrobit živali. ZDA imajo komaj da kaj zakonodaje. Oni uporabljajo industrijske standarde, eh, standarde trgovcev in nekatere dobre kmetijske prakse. Kmetje, ki imajo opravka z industrijskimi praksami, vsaj pri prešičereji, imajo primerljive standarde za dobrobit živali. Sicer so nekatere vrzeli, kar zadeva skupinsko nastanitev brejih svin, ampak podobnosti so. V Evropi imamo drugačen sistem. Mi imamo evropsko zakonodajo, nacionalno tolmačenje in še eh, nacionalno zakonodajo plus te zasebne pobude. Hvala lepa. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa predlagam, da kar prejdemo na razpravo. Komisija eh, se je odločila, da ne bo se odzvala v tej fazi. Eh, gospod Oazo je želel besedo. Ja, najlepša hvala. Eh, Evropa poskuša zagotoviti enakopravnost med državami članicami, vendar pa je uh, uspelo dejansko vzpostaviti sistem, ki uh, je zelo nepravičen in ovira konkurenco. Eh, poleg evropskih pravil pa so tu seveda še na, eh, druga pravila, ki se kopičijo že desetletja in ki otežujejo delo kmetov. Poleg tega je tudi zaščita okolja pomembno vprašanje in pravila eh, Evropske unije in držav postajajo pravzaprav vse bolj neznosna. Govorimo sicer vedno znova o poenostavitvi, ampak tudi sam sem kmet in uh, kot uh, kmet vedno znova vidim, kako stvari postajajo vedno bolj kompleksne in postajajo vse bolj neznosne. Uh, ko govorimo o zakonodaji, je neizogibno govoriti o nepravičnosti uh, nekatere države eh, pravzaprav zakonodajo izkoriščajo za to, da spodbujajo socialni dumping in to bi morali prepričiti. Ko gre za uporabo fitosanitarnih sredstev, so nekatera sredstva prepovedana, naprimer v Franciji, dilatomen, tu je proizvod, ki ga smatramo za kancenogenega in eh, se torej ne sme uporabljati. Obstajajo pa druge evropske države, kjer je eh, to eh, edini proizvod, ki se uporablja, naprimer, za ta namen. Eh, kako torej zagotoviti zaščito potrošnikov? No, EFSA je menila, da ni dovolj podatkov, da bi odobrila prepoved, ampak vse to seveda ima negativen učinek na francosko proizvodnjo in izkrivlja konkurenco. Kako torej, po vašem mnenju, se lahko izog, izognemo temu evropskemu zakonodajnemu mozaiku? Ja, danke wel, eh, voorzitter. Allereerst uh, compliment. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej seveda zahvala za organizacijo te izmenjave mnen. Zelo dobra izmenjava mnen je to in osvetljuje mnoga vprašanja in to z mnogih različnih vidikov, kar je zelo dobro. Zelo pomembno je govoriti o enakopravnosti ali neenakopravnosti v kmetijstvu. In seveda tu se je treba pogledati vso zakonodajo, ki velja na tem področju. Naj povem, da sem bil zelo previden, ko gre za večjo prožnost za države članice, kajti to se včasih zdi, da odpiramo vrata za bolj vezano podporo. Razumem, da želite podvojiti 500 milijonov evrov, ki je bilo dodeljenih, moramo pa seveda biti zelo previdni tudi, kar zadeva državne pomoči. In eh, poskrbeti moramo, da ne pride do nepravilnosti in da se ta neenakost ne prestavi na kako drugo področje. Govorili smo tudi o uporabi kriznih sredstev. Tudi to ima delno opraviti z pravili za državne pomoči. In zdi se mi, da bi tudi to lahko povzročilo neenakosti med državami članicami. Zato se mi zdi, da lahko ima to tudi nasprotne učinke. Oui, monsieur Dess. Gospod Dess. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala lepa mnogim strokovnjakom, ki so nam danes poročali. Zelo zanimivo je bilo to poslušati. Nekaj vprašanj bi rad še sam do, dodal. Pri prvem prispevku smo slišali o prožnosti pri kmetijski reformi. Moram reči, da se mi to ne zdi zelo zanimivo. Mi doživljamo že zdaj znotraj Evropske unije številna izkrivljanja konkurence zaradi neenakega izvajanja kmetijske reforme in zaradi ogromnih razlik med državami članicami. Kakšne predloge to sploh imamo? Pri plačilih v prvem stebru nimamo takih razlik. Razlike imamo znotraj držav članic. Recimo v Franciji imamo od 10 do 1000 evrov na hektar plačil. Skratka, tukaj so ogromne razlike. Prav tako bi rad dejal nekaj v zvezi z 500 milijoni evrov, ki so bili dani na voljo. Ali ne bi bilo bolje, če bi teh 500 milijonov evro uporabili za razbremenitev trga. Recimo, lahko bi naprimer nadomestili uvoz iz Indonezije in bi raje spodbujali proizvodnjo domačega masla. Zdaj slišimo, da 60 odstotkov teh sredstev sploh ni bilo izplačanih. In tisto, kar najbolj skrbi in o čemer ni bilo govora, ugotavljamo, da v državah članicah kmetje pravzaprav poskrbijo za to, da produkti drugih kmetov iz drugih držav izginjajo. Ja, lahko pozabimo na notranji trg. Če francoskih izdelkov ne bodo ponujali v Italiji, francoskih ne v Nemčiji, potem lahko pozabimo na notranji trg. Tako da je tu nujno treba ukrepati za to, da evropski enotni trg ne bo propadel. Tudi v Avstriji smo to videli, malo moramo paziti za to, da se Evropa ne bo sesedla. Že nekaj časa spremljam, kaj se dogaja in pri zadnji kmetijski reformi se bojim, da smo naredili velik korak stran od skupne kmetijske politike. Gospod De Castro. E, Tudi sam se zahvaljujem strokovnjakom za zanimiva poročila, ki smo jim lahko prisluhnili. Tudi sam ugotavljam, da obstaja znotraj držav članic odsotnost enakih pogojev in to, po mojem mnenju, vodi lahko k ponovni nacionalizaciji kmetijske politike, kot so povedali že govorci pred menoj. Podatki so nesporni. Vidimo, da so cene padle skoraj za 30 odstotkov od novembra 2013 do danes. Mi pa se nismo odzvali na evropski problem z evropsko rešitvijo, pač pa smo delegirali tudi teh 500 milijonov ne nazadnje, ki so sicer bili dani na voljo, komisija jih je dala na voljo, ampak vidimo, da se je večina distribuirala med države članice brez kakršnega koli učinka ali kot je povedal eh, kolega Des, ta denar se sploh ni porabil. Tveganje ponovne nacionalizacije je zato veliko in eh, mislim, da do zdaj enostavno nismo uspeli poiskati rešitve. Vrniti se moramo k bolj neposrednim evropskim politikam. Ne smemo preveč delegirati državam članicam, kajti prožnost se lahko pretvori v ponovno nacionalizacijo. Zato moramo v središče postaviti evropske odgovore. In zato si želimo, in tu bi vprašal predsednika Mata, kaj meni o tem umestnem pregledu, ali naj se opravi, ali pa je to samo kozmetične popravek, ker če hočemo narediti resen pregled, potrebujemo zakonodajne dokumente, sicer bo vse skupaj ostalo zgolj hipoteza. Hvala lepa, gospa Peter. Hvala lepa, gospod predsedajoči in hvala vsem našim gostom. Sama bi radi še zlasti vprašala kolega z Mačarske v povezavi z ukrepi. Ukrepi, ki ste jih uvedli, ali so že prinesli konkretne rezultate in ali vam je uspelo doseg, doseči znižanje od 20 na 5 odstotkov za svinske polovice, ali imate podobne ukrepe tudi za mleke in za druge izdelke, ali pa ste se tega lotili samo zaradi krize v teh dveh panogah. Eh, Madame Schreder. Schreier. Schreier. Pardon. Gospa Schreier. Voorzitter, ik, uh, ik ben bijzonder blij met deze bijeenkomst. Hvala lepa. Zelo me veseli, da imamo to zaslišanje, kajti govorili smo o kmetijstvu tudi prejšnji teden. In zdaj se pogovarjamo že o vseh podrobnostih. Vprašanje imam za Alberta Jana Mata. 7. augusta smo doživeli ruski bojkot in to je seveda imelo tudi implikacije za sadje in zelenjavo. To nas je prizadelo v veliki meri. Zdaj se pogovarjamo o 500 milijonih. Denar je na voljo, vendar pa je ta denar očitno v rokah posameznikov je to krivda držav. Mislim, da rejci in proizvajalci mesa imajo težave pri tem, kako pridobiti denar. Poglejte Francijo, Belgijo, Dansko. Tam so uporabljali ta denar. Ampak odvezikuje se to države do države. Glede certificiranja kmetovalci pošiljajo na tisoče elektronskih sporočil, zato ker želijo kaj več izvedeti o certificiranju označbe porekla. Ali gospod Albert Jan Mat lahko poveste, ali se bo to resnično poznalo tudi pri kmetih in ali se bo to zgodilo na učinkovit način? Gospod Hoste vi ste govorili veliko o prašičereji. Na nizozemskem imamo visoke stroške. Sama sem to nedavno sprožila pri ministru Van Damu in dejali so, veliko ste uložili v dobrobit živali. Seveda si želite dobiti donos Želite, da se vam ta investicija povrne, ampak zdi se, da je tu prišlo do nekega oskega grla. Kako bodo nizozemski kmetovalci dobili ustrezen donos? Natura 2000, Vogel Habitat Richtlijn. Hvala lepa. Torej, eh, Natura 2000 in pa direktiva o pticah in habitat. Torej, sprejeli smo strategijo o bioraznolikosti in smernice in sicer na evropski ravni. In to je način, kako najti rešitev. Vi to veste, gospod Mat. Veste, da v moji provinci, torej v mojem delu nizozemske, vemo, da je prišlo do razlastitve kmetovalcev. Zanima me, kako lahko najdemo način, kako izvrševati te smernice. In zanima me tudi, kakšne so izkušnje drugih držav. Torej, sama eh, predstavljam nizozemsko mnenje, ampak res je škoda, kajti to bo lahko konec eh, proizvodnje mleka na nizozemskem. Hvala lepa. Gospod Heusling. Kolegice in kolegi tako presenečenje se mi zdi, da ravno Front National govori, da nimamo enotne politike. Moram reči, da je to že zelo napeta razprava. Slišimo ponovna nacionalizacija, zdaj je pred nami Brexit. Front National tudi želi, da bi Francija imela svojo nacionalno politiko. To je nedvomno Znak, ki kaže, da moramo še bolj zrasti skupaj in zakonodajo tudi skupaj izvajati. Imamo težave z izvajanjem, predvsem kar zadeva rejo živali. Videli smo, da smo recimo pri svinjah imeli zakonodajo, ki se dolgo sploh ni izvajala. Zato se mi zdi, da je problem predvsem, da ne izvajamo konsekventno naše zakonodaje. Dokler tole ne bomo imeli enakopravne socialne in siceršne politike, bomo imeli težave. Vendar pa na nekaterih področjih se zadeve tudi izravnajo. Seveda na Irskem imajo nižje investicije kot recimo um, oziroma na nizozemskem imajo ni, večje investicije kot recimo na Irskem. Odvisno je, kolikšna je koncentracija živali. Sam temu ne bi nujno rekel izkrivljene konkurence. Imamo predvsem težave z izvajanjem zakonodaje pri okoljskih standardih. Ampak tisto, kar se mi zdi, da je bistveno in kjer se mora potrošnik na koncu odločiti, je boljše označevanje na podlagi izvora ali na podlagi drugih predpisov. Skratka, kupcu mora biti čisto transparentno, odkot prihaja nek produkt, ne želimo enotnih cen, želimo svobodno izbiro potrošnika. Pa še nekaj. Vedno znova slišimo, da je zadnja kmetijska reforma prinesla še večjo neenakost. Ne vem, morda bodo strokovnjaki povedali, sam tega ne bi dejal, da smo po zadnji reformi skupne kmetijske politike dobili večjo neenakost prizadevali smo si, da bi vsaj prilagodili premije na površino. Eh, to, da pa potrebujemo nekaj manevrskega prostora za države članice, mislim, da o tem nihče ne dvomi. Eh, se mi zdi pa pomembna prilagoditev premij na površino. Hvala lepa, gospod Ferron. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Malce sem presenečen, kaj ti prvič imamo politično razpravo v odboru za kmetijstvo. Torej, presenečen sem zato, ker kmetijstvo za me ni eh, ne vprašanje levice, ne eh, desnice in to, kar počneta gospod Des in gospod eh, Castro, se pravi, da mm, tu uporabljate malce prekratko krajšnico, po moje, ko mešate te politične vprašanja s kmetijstvom. Mi nismo odgovorni na notranjo politiko v Avstriji, to je odgovor gospodu Desu gospodu Kastru pa uh, odgovarjam, da če države ne bodo mogle več odločati o svojih kmetijskih vprašanjih, kajti samo Evropska komisija je tista, ki to lahko, potem seveda lahko politizirajo ta odbor za kmetijstvo. Torej, prvič imamo tokrat politično razpravo, to močno obžalujem, kajti po našem mnenju to ni niti primeren trenutek, niti primeren kraj za to. In to vsekakor ni želja nacionalne fronte. Mislim, da je tu uh, potrebno pogledati, kaj se dejansko dogaja v Evropski uniji. Treba je videti, da imamo tu nek pseudo načrt gospoda Hogana, torej vsi eh, ste bili prisotni, ko je predstavil svoj nujni načrt eh, in to zelo pozno. Vsi vemo, da je to načrt, ki ni ustrezen, ki ne upošteva realnosti na področju kmetijstva v Evropi in dejansko na ta način se izogiba dejanskemu problemu, za katerega je posem eh, odgovorna Evropska komisija. Vsaka država podpira svojo kmetijsko politiko in eh, če bi želeli upeljati samo eno evropsko merilo za te različne realnosti, to ne bi bilo ustrezno. Kar sem želel danes povedati je naslednje. Ne gre za politike držav članic in niso te politike tiste, ki predstavljajo problem, temveč je problem politika Evropske komisije. To smo videli že v mlečnem sektorju, to je politika, ki v končni fazi vodi do tega, da države ne morejo več obvladovati svojega kmetijstva, temveč da se države sili v to, da jim vlada Evropska komisija. In žal mi je, da tu ne moremo skupaj najti konsenza, zato da bi skupaj videli, da ta skupna kmetijska politika iz leta 2014 ni ustrezna. Moramo se vprašati, S čim smo danes soočeti, soočeni? Torej, države članice ne morejo več odločati o svojem kmetijstvu. Gospod Hogan je tisti, ki edini odloča o evropskem kmetijstvu. Gospod Ertas. Hvala lepa. Gospa Peter je eh, povedala nekaj, kar močno podpiram. In sicer eh, govorila je o nižanju eh, DDV-ja in sicer iz 25 na 5 odstotkov za eh, prašiče proizvode. Torej, to je odločitev, to, ki bo stopila v veljavo s 1. januarjem prihodne leto in to se bo uporabljalo torej, definitivno in ne samo začasno tudi za druga področja, za perutnino in mleko. Zato me sedaj zanima, kakšne bodo posledice. Torej, najprej smo znižali iz 27 odstotkov na 25 odstotkov eh, DDV v mlečnem sektorju, sedaj pa bomo vse to znižali na 5 odstotkov. Zanima me, kakšne bodo posledice. Hvala lepa. Predlagam, da damo besedo štirim strokovnjakom da se odzovejo na vprašanja in prispevke. Gospod Lindberg, izvolite, imate 3-4 minute na voljo. Torej, seveda, ja, kar ostanite tam, kjer ste. Hvala lepa. Torej, če sem pravilno razumel, eno od vprašanj je nekdo dobil občutek, da sem podpiral prožnost in različne zahteve v različnih državah članicah. To ne drži. Rekel sem samo, kakšna je situacija zdaj. In če želimo to situacijo spremeniti, potem predlagam, da se torej poveča preglednost na ta način, da se kmetovalcem da orodja, s katerimi lahko odpravijo te razlike in sicer na ta način, da um, so bolje obveščeni o tem, kakšne so razlike, kakšne so, kakšne so razlike v pravilih eh, med državami članicami in na ta način se bodo lahko bolje branili torej v državah članicah in tudi v odnosu do komisije. In na ta način bomo lahko tudi opredelili, kaj je potrebno spremeniti. Moja izkušnja je taka, da če imamo te informacije o drugih državah članicah, lahko tudi spremenimo stvari doma. To je vsaj izkušnja Danske. Hvala. Gospod Saberkaj. Hvala lepa. Torej, glede vprašanja gospe Peter, kolega je delno že odgovoril na to vprašanje. Leta 2016 torej januarja leta 2016, eh, se je DDV znižal z 27 na 5 odstotkov in sedaj čakamo na stabilizacijo eh, trga prašičjih izdelkov. Torej, razpolagamo s podatki v zvezi s sociološko revščino in eh, to sem pravčil in ugotovil, da ta revščina prizadeva 60 odstotkov prebivalstva, ki uh, si sicer ne bi mogla privoščiti prašičjega mesa. Torej, to bo prav gotovo imelo učinek. Na to, kar se tiče učinka tega znižanja za področje uh, perutnine in uh, pa mlečnih izdelkov, to bo prav gotovo imelo posledice tudi na sektor torej jajc in pa tudi um, govedine. Torej za jajca velja, da se bo DDV tudi znižal iz 27 na 5 odstotkov, ampak to ne velja za vse uh, uh, proizvode, torej za. Prašiče proizvode, to velja torej za osnovne proizvode, za nepredelane proizvode ali samo do neke mere predelane proizvode, naprimer mleto meso, to je uh, osnoven proizvod, ki ni predelan oziroma ni zelo predelan. Torej, eh, pri tem lahko pričakujemo naslednje. Dve tretjini torej, eh, ljudi, o katerih sem prej govoril, torej, ki imajo skromnejše dohodke, torej, za te ljudi velja, da bodo eh, da bo učinek vodil v torej povečanje potrošnje, to bo stabiliziralo eh, trg in na ta način bomo lahko tudi povečali obseg eh, proizvodne. Potrebovali bomo tudi oceno učinek, eh, tu gre za 100 milijardni trg, se pravi gre za 100 milijard forintov. In ko bomo te ukrepe uh, uh, izvedli, bomo šele videli, kakšni so dejansko učinki. Hvala lepa. Gospod Mat. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, dve vprašanji ste mi bili neposredno postavljeni in sicer v zvezi s socialnim dumpingom in to je prav gotovo nekaj, čemu se je treba izogniti. Torej, vemo, da v EU ni minimalne plače in to bo prav tako učinkovalo na eh, te enake možnosti. Torej, to eh, nas eh, in našo organizacijo in tudi Ministrstvo za kmetijstvo skrbi. Torej, skupna minimalna plača bi bila tu prav gotovo veliko pomoč. Na to, eh, kar se tiče tega kriznega sklada 500 milijonov, vsi eh, vemo, da če bo več denarja prišlo iz tega sklada, da bo to na račun neposrednih plačil. In to je prav gotovo najhujše, kar nas lahko doleti. Teh eh, nekaj 100 milijonov prav gotovo ne bo močno poseglo v trg. To ni način. Najboljši način je, da se eh, spodbuja izvoz, naprimer na mm, trgovinskih sejmih in tako dalje. Torej, da se enostavno obseg izvoza poviša. Torej, gospod Junker bi prav gotovo moral iti v Rusijo, no saj je šel junija oziroma bo šel junija. In to je pomembno. Torej, on se more z njimi pogovarjati, kajti eh, to ima zelo slabe učinke na kmetovance. In tudi eh, Ruse je to prizadelo, torej ta politika in pa ta embargo. Torej, 50 odstotkov uh, ruskega, uh, ruske proizvodne predstavlja hrana. Albert Des je postavil vprašanje v zvezi s temi 500 milijoni evrov. To bi lahko naredili na drugačen način. In eh, veseli smo bili, da smo imeli teh 500 milijonov evrov, ampak na to smo imeli težave pri razporejanju teh sredstev. In na koncu To ne pomeni, da porazdelitev sredstev ni bila primerna, ampak prav gotovo velja, da na nizozemskem je mlečni sektor vodil razgovore z ministrom in to bo imelo določene učinke na ta sektor na nizozemskem ampak eh, ta sredstva ne pridejo do posameznih eh, kmetovalcev. Torej, problem je ta, da nekaj, kar se pojavi na nacionalni agendi, še ne nujno, eh, ne vodi v nujno v to, da pridejo sredstva dejansko do samih kmetovalcev. Torej, to je vprašanje razporeditve sredstev, ki jih imamo na voljo. Torej rečeno je bilo, da sama politika ni odporna na krizo in v Evropi imamo razpravo o denarju, o proračunu, govorimo o umestnem pregledu. Lahko se bo zgodilo, da bo 10 odstotkov prerasporejenih in to ni najboljši način, kako se tega lotiti, ampak eh, ta umestni pregled. Če se bo izkazalo, da je denar na voljo in če bomo naredili potrebno, bo to lahko Eh, vodilo tudi v pospešitev izvoza in to bi bilo dobro, ampak um, nisem povsem prepričan, da bo ta umestni pregled um, imel pozitivne učinke, lahko da bomo denar izgubili. Kar se tiče gospe Šrajer, mi je nekaj vprašanja. Prav gotovo obstaja trg, ki ga lahko odpremo v Rusiji. Predsednik Jonkar spremlja dogodke in govoril je tudi na nizozemskem ob neki športni prireditvi in eh, takrat je uporabil pač to podobo atleta in upam, da bo gospod Juncker tudi te nauke izkoristil pri svojem pristopu. Treba si bo pogledati, kakšni so rezultati, letni rezultati. In uh, moram reči, da če, naprimer, um, eh, označevanje ni ustrezno, uh, uporabljeno, potem uh, pride tudi do pritožb. To pomeni, da potrošnik potrebuje ustrezne informacije za to, da se lahko ustrezno odloči. Upam, no, da bodo našli pravo ravnotežje. Dobro je, da um, vsi prizadevamo za živali in za ptice in tako dalje, ampak ne smemo pa da, dopustiti, da to vodi v to, da bodo sami kmetovalci postali ogrožena vrsta. Torej, pomembno je, da ostajamo tudi dovolj o, porožni, naprimer pri pašnikih. Vemo, da obstaja denar za takšno okolju prijazno. Eh, kmetovanje, ampak ne smemo biti dogmatični glede tega. Torej, tu ne moremo imeti odbora za okolje in odbora za uh, kmetijstvo, ki bi uh, si stala nasproti. Prepričan sem, da tu lahko najdemo tudi ustrezno ravnoteže. Gospod Ferron je rekel, da je nacionalni pristop najboljši, ampak seveda Francija je največji izvoznik eh, kmetijskih proizvodov. In zato je situacija tam drugačna. Mislim, da je najboljši način, kako najti rešitev, je, da uporabimo denar na evropski ravni, na evropski način, če bo ta denar na voljo in to bo prav gotovo najbolj uspešno. In zahvaljujem se vsem, ki ste postavili vprašanja. Lahko samo odgovorim na vprašanje gospe Šrajer. Torej, govorila je o dodatnih stroških, um, ki jih predstavljajo, uh, naprimer, um, okoljske. Um, okoljski, okoljske zahteve in zahteve na področju um, dobrobiti živali. E, torej tu imamo dve direktivi, ki se uporabljajo in to lahko ima tudi dejansko učinek. In sicer v tem smislu, da uh, lahko s, tako, uh, s takim načinom proizvodne povzročimo to, da bo več um, prašičjih mladičev uh, Eh, umrlo v tem procesu. Treba se je torej pogledati po eni strani tako družbo, tako kot eh, trg in pa kmete in potrošnike in če lahko tu najdemo ustrezno ravnoteže, potem lahko najdemo tudi eh, ustrezne enake pogoje v državah in znotraj držav. In tu lahko javna sredstva dopolnijo tudi zasebne pobude. Tu bi dodal še nekaj. Na švedskem, naprimer, je veliko popraševanje po slami na področju živinorejstva. In če bi, naprimer, to želeli v Španiji ali na jugu, eh, potem je to nekaj povsem drugega, kajti vemo, da obstajajo velike podnebne razlike med severom in jugom. Na nizozemskem, naprimer. imamo veliko več zasebnih pobot. In če si pogledamo eh, število kvadratnih metrov za posameznega prašiča, potem vidimo, da je to predvideno v zakonodaji. Na to se je izkazalo, da to ni praktično in da je treba iskati drugo rešitev. In lahko se to reši tudi z uh, zasebnim sektorjem, če je pač zakonodajni okvir primeren. Torej, mi smo te določbe spremenili na ta način, da uh, sedaj lahko tudi zasebni sektor pri tem sodeluje. Hvala lepa za vse prispevke, hvala za to razpravo, hvala za vaše odgovore. Torej, to kaže na to, kako pomembna je ta tema za naš razmislek na to temo to eh, ni bila brezplodna razprava. Eh, vaše delo je, nam je tudi omogočilo, da bomo lahko nadaljevali z delom na tem področju. S tem zaključujem torej ta prvi del razprave za danes popovdne in bomo nadaljevali torej z drugim delom in sicer bomo imeli izmenjavo mnenj eh, s komisijo v zvezi z delegiranimi um, in izvedbenimi akti, ki so povezani z krizo na področju kmetijstva. Gospod Porte se nam bo pridružil in bom predlagal odmor za nekaj minut, dokler ne pride. Predtem pa bi izkoristil ta kratek odmor za to, da pač z enodnevno zamudo želim srečen rojstni dan kolegu Janu, ki se nam je pridružil v dvorani. Torej, nekaj minut odmora, dokler se nam prihodni govorci ne pridružijo. Predlagam, da kar nadaljujemo, kajti gospod Korte se nam je pridružil. Torej, eh, prosim, da začnemo z delom, ker nimamo veliko časa na voljo. Prosim, če se posedete. Zato, da lahko začnemo z izmenjavo mnenj. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost, torej gre za izmenavo mnen, kot veste, s komisijo in sicer na temo delegiranih in izvedbenih aktov, ki so povezani z krizo v kmetijstvu. Torej, zahvaljujem se gospodu Korteju, da se nam je pridružil. torej gre za delegirane akte, ki so povezani z eh, kmetijskimi trgi. Eh, veste, da je komisar Hogan eh, predstavil te ukrepe, torej na svetu za kmetijstvo in ribištvo 14. marca. Sedaj doslej je bil sprejet en delegiran akt po nujnem postopku in sicer za sektor mleka in ta je že stopil veljavo. Veste pa tudi, da se lahko v parlamentu temu upremo. To je povezano z izvedbenim aktom komisije, torej iz 11. aprila 2016 in to je povezano z načrtovanjem proizvodne v mlečnem sektorju in v sektorju mlečnih proizvodov. Torej želel bi, da nam gospod Korte pojasni, zakaj je komisija sprejela ta dva pravna akta in pojasni tudi vsebino, torej če je to aktualno, aktualno torej vsebino drugih eh, delegiranih ali izvedbenih aktov, ki so povezani z to kmetijsko krizo in ki jih morda generalni direktorat za kmetijstvo trenutno pripravlja. Izvolite, gospod Korte, imate besedo. Hvala lepa, gospod Andrija. Opravičujem se za manjšo zamudo. Hvala lepa, da ste vključili to točko na dnevni red za danes popovdne. Preden pa odgovorim na vaše specifično vprašanje, samo nekaj besed o razmerah na trgu. Razmere na kmetijskem trgu so vse prej kot zadovoljive. Še vedno smo priča zelo nizkim cenam, zlasti v mlečnem sektorju in v sektorju svinskega mesa. In eh, zato je zelo pomembno, da danes eh, vsi izmenjamo mnenja in da imam priložnost, da vam predstavim, kaj je pravzaprav ukrenila komisija od govora komisarja na plenarnem zasedanju pred dvema tednoma. Ne nameravam, gospod predsedujoči, podrobno obravnavati vsakega posameznega ukrepa, ki ga je sprijela komisija. Kot veste, je marca komisar Hogan napovedal 13 dodatnih ukrepov za boj proti krizi na kmetijskih trgih, ampak eh, kot ste me prosili, se bom danes osredotočil predvsem na delegirane akte. Seveda poteka še precej dela še vedno uh, obravnavamo scheme za zasebno pomoč. Potem je tu delovna skupina za eh, kmetijske trge, ki uh, se bo tudi sestala jutri. Komisar je namenil tudi dodatna sredstva za spodbujanje oziroma za promocijo kmetijskih proizvodov. Verjetno se spominjate tudi 30 milijonov evrov za mleko za pitje za uh, Sirijo. Uh, ampak težava tu je pravzaprav v Evropski uniji in tudi uh, to je razlog, zakaj izvajamo ta program. Službe komisije pa tudi uh, iščejo nove trge eh, na tujem. Komisija je bila na kitajskem prejšnji teden ravno v tem tekstu. Ampak eh, zadnje informacije torej o tem, kaj se je zgodilo, odkar eh, vas je komisar nagovoril pred dvema tednoma. Prvi ukrep, ki bi ga želel omeniti, je Ukrep, ki ne terja soglasja Evropskega parlamenta, pa je vendarle zelo pomemben in sicer gre za povišanje zgornje meje za intervencijske nakupe eh, mleka v prahu, posnetega mleka v prahu. 109 eh, tisoč ton je zgornja meja in 50 tisoč ton za eh, maslo. Ko pa sta ta, ti dve meji doseženi, mora komisija eh, sprožiti postopek javnih naročil, tako da ne kupuje več po eh, fiksnih cenah, ampak eh, gre za javna naročila. Komisija je predlagala, da se podvojijo te zgorne meje na 218 tisoč ton za mleko v prahu in za 100 tisoč ton za maslo in ta predlog je svet zelo hitro sprijel, kar pomeni, da imamo zdaj možnost, da še naprej odkupujemo eh, mleko, prahu in eh, maslo. Eh, do takrat, ko bo dosežena meja 218 tisoč ton. To, da komisija kupuje tolikšne količine, seveda ni dober znak. To enostavno pomeni, da tega ne pokupi trg. Pri maslu nimamo težav, težave so pravzaprav eh, samo z mlekom v prahu in to priča o tem, kako globoka je kriza v sektorju mlekarstva. To je torej že sprejeto in eh, novi, nova zgornja meja velja od prejšnjega tedna. Naslednja zadeva v zvezi z mlekarstvom, gospod predsedujoči, na katero ste tudi sami nakazali, sta pravzaprav dva ukrepa, ki jo je sprejela komisija zato da bi spodbudila prostovoljne sporazume med kmeti, da bi načrtovali svojo proizvodnjo mleka. Gre za izvedbeni akt, ki ga omogoča člen 292 eh, skupne eh, ureditve trga. Imamo pa tudi delegiran akt. Tako delegirani kot izvedbeni akt sta oba že sprijeta in sta v veljavi od 13. aprila in veljata z šest mesecev, torej do 12. oktober 2016. Skupna ureditev trga, temeljna uredba na tem področju omogoča nadaljne podaljšanje za maksimalno obdobje še dodatnih šest mesecev. E, trirok, torej, v katerem je mogoče sprejemati to vrstne prostovoljne sporazume, teče in če dovolite, bi samo na kratko pojasnil oziroma podrobneje povedal, zakaj je to tako pomemben pravni instrument in zakaj pozivamo Evropski parlament naj eh, poda pozitivno mnenje v okviru preučitve delegiranih aktov. Če Eh, govorimo o razvoju dogodkov. Zakaj je torej pomembno spodbujati proizvajalce, da prostovoljno se odločijo, da proizvajajo manj in zakaj je to tako težko brez tovrstnih ukrepov? Če si pogledamo razmere na trgu mleka v Evropski uniji, mislim, da so tu trije dejavniki, ki ustvarjajo večino težav. Najprej je tu padec cen na svetovni ravni, cene mleka so nizke po vsem svetu, ne samo v Evropski uniji. Vsi proizvajalci mleka na svetu so v težavah in to je tudi posledica cen surovin, ki so nizke ne samo na področju mleka, ampak tudi sicer pri številnih surovinah zaradi manjšega popraševanja zlasti na kitajskem. To je prvi razlog. Drugi razlog za težave v mlekarstvu v Evropski uniji je povezan z ruskim embargom. Kot veste, je Rusija bila zelo pomemben trg za evropsko mlekarstvo. Od avgusta 2014 pa ta trg ni več v igri. In tretji razlog je dejstvo, da po koncu mlečnih kvot aprila lani smo priča predsejšnjemu povečanju proizvodnje mleka, da se je Eh, ta je seveda še okrepila težave na trgu. Že prej smo imeli presežno ponudbo zaradi prvega in drugega dejavnika, ki sem jo omenil. Zdaj pa eh, številke kažejo, torej mesečne številke kažejo, da v Evropi nasplošno eh, se proizvede 4 do 5 odstotkov več mleka. Odkar so torej kvote e, neveljavne. Seveda so razlike med državami precejšne. E, eh, povišanje ni enako pomembno v vseh državah in regijah, ampak nasplošno poprečno gre za povečanje. Če si pogledate eh, statistike, boste to jasno videli. In ta dejavnik krize je tisti, ki ga poskušamo nekako obravnavati z ukrepoma, ki sem jo omenil. Obstaja torej možnost za kmete, ki so organizirani, lahko se organizirajo v organiz, organizacije proizvajalcev, lahko se organizirajo eh, znotraj eh, panoge, torej v panožna združenja, lahko pa se organizirajo tudi v zadruge. In kmetje se torej lahko uh, usedejo skupaj in se skupaj dogovorijo o uh, svoji dobavi mleka. Eh, take razprave bi v obi, običajnih razmerah seveda bile v nasprotju z evropskimi pravili konkurence. Ni dovoljeno, da se proizvajalci vsedejo skupaj in se dogovorijo o količini proizvodnje. To je krtelno dogovarjanje. Ampak eh, v okviru skupne ureditve trga obstaja možnost v primeru resne krize da predvidimo izjemo za kmetijske proizvajalce pod pogojem, da so ti organizirani in da jim omogočimo tako dogovarjanje in to je to, kar smo zdaj storili. To smo torej zdaj omogočili in gre za neke vrste eh, ščit oziroma obrambo, ki jo nudi skupna ureditev trga za eh, proizvajalce, ki se želijo eh, skupaj govoriti o znižanju proizvodnje. To je pomembno. Gre za novo določbo, ki je bila dodana v skupno uredbo trga decembra 2013 z vašo pomočjo in zdaj prvič to določbo tudi uporabljamo. Torej, danes in eh, tudi sicer komisar eh, spodbuja eh, mlekarski sektor naj izkoristi to možnost. Torej, če pozamem, gospod predsednik, pa naj nakratko predstavim še nekaj ostalih pomembnih točk, ki bi jih želel izpostaviti. Komisija je sprožila tudi postopek za vzpostavitev opazovalnice za trg mesa. Veste, da imamo opazovalnico za trg mleka, ki že deluje zadnje, ne, eh, zadnjih nekaj let, dve ali tri leta. In zdaj je komisija spostavila podobno opazovalnico eh, tudi za opazovanje trga mesa. tehnično gledano oziroma birokratsko gledano lahko to storimo samo tako, da vzpostavimo strokovno skupino in e, izbor strokovnjakov poteka preko e, javnega povabila k oddaji vlog. Ta je zdaj, e, to povabilo je zdaj objavljeno in kandidati, strokovnjaki se lahko prijavijo do 15. maja prvi sestanek oziroma prvo zasedanje opazovalnice za trg mesa upamo, bo, da bo potekalo še pred poletjem in s tem bomo dobili še en instrument za podrobno spremljanje razvoja dogodkov na trgu mesa. To velja za eh, pršiče meso, govedino in teletino. Potem pa še nekaj besed o sadju in zelenjavi. Dobra novica iz tega sektorja je, da če pogledamo statistike o trgovini, da vidimo, da številni proizvajalci na eh, tem področju so se uspeli prilagoditi izgubi ruskega trga in so našli eh, alternativne trge oziroma možnosti prodaje. Kot veste, je tudi Evropska unija intervenirala avgusta in septembra 2014 s specifičnimi ukrepi, ki so bili namenjeni sektorju eh, sadja in zelenjave, ker gre za eh, proizvode z omejenim trajanjem in več kot milijon ton je bilo vključenih v te ukrepe. Skupni stroški teh ukrepov v dveh letih je 206, so znašali 260 milijonov evrov. Ukrep, ki danes še velja, se bo iztekel konec junija in komisija bo kmalo pripravila nov ukrep, eh, šlo bo pravzaprav za delegirani akt. Mm, to bo že drugi delegirani akt, ki ga boste v kratkem dobili v obravnavo in ta bo predvideval podaljšanje sedanjega ukrepa za še eno leto, torej do konca junija 2017. Razen, če bo prej prišlo do umika embarga, to bi bilo seveda odlično, ampak začenjamo z eh, predlogom, ki bi veljal eno leto. Zelo podrobno smo obravnavali možnosti, kako prilagoditi obstoječo schemo, glede na to, da gre pravzaprav zdaj že za tretje leto, ko bo ta schema delovala in glede na to, da so številni Eh, proizvajalci v sektorju našli alternativne trge, eh, so predvidene količine in tudi predviden proračun bistveno nižji za prihodnje leto. Komisija bo kmalo predstavila tako ovojnice kot količine za države članice. Torej, če pogledamo, kaj se je dogajalo od leta 2014 in če vidimo, kaj se dogaja danes, če. Eh, pogledamo ukrep in če se vprašamo, kaj je prinesel ta ukrep, ki velja od eh, avgusta 2015, je tu učinek nekje okrog. 35 odstotkov, torej 35 odstotkov vsega, kar je bilo na voljo, je bilo izkoriščenega. In to je seveda dobro, dobra novica, ker pomeni, da ta ukrep ni več tako relevanten, ni več tako inujen. In zato za tretje leto lahko uh, predlagamo uh, za torej novo različico, ki bo to upoštevala. In za konec še financiranje. Komisar je jasno povedal tudi na plenarnem zasedanju pred dvema tednoma, da trenutno ni možnosti eh, v okviru evropskega proračuna, da bi zagotovili financiranje, s katerim bi pomagali kmetom, ki bi želeli zmanjšati svojo proizvodnjo mleka imamo pa, oziroma smo uh, obširno razpravljali o možnosti držav članic, da bi zagotovile državno pomoč. Torej državno pomoč, s katero bi pomagale kmetom v težavah. Poleg že obstoječih eh, možnosti v okviru pomoči de minimis, eh, razposlali smo smernice državam članicam, ki jim omogočajo, da eh, zagotovijo do 15 tisoč evrov na kmeta na leto za sektorje, ki so v težavah. E, še nekaj pa bi želel, nakaza, na nekaj bi želel nakazati, kar je pomembno. To državno pomoč je, je mogoče zagotoviti v obliki posojil, ki jih je potrebno e, vrniti oziroma jamstev. Če kmet v kontekstu državne pomoči se zaveže, da bo zmanjšal svojo proizvodnjo ali da bo stabiliziral svojo proizvodnjo, pa gre lahko tu tudi za nepovratna sredstva. V tem primeru seveda tega denarja ni potrebno vračati, vendar pa je to mogoče samo, če gre za zavezo na strani proizvajalca, tu imamo v mislih seveda predvsem lekarski sektor, da bo proizvajal manj ali pa vsaj, da ne bo proizvajal več zelo nenavadno bi bilo omogočiti državno pomoč e, za kmete v težavah, ki bi potem vendarle še vedno proizvajali več mleka. To e, seveda ne bi bilo ravno modro. Mislim, da sem vam s tem nekako. Eh, podal pregled tega, kar se je zgodilo, odkar vas je komisar nagovoril pred dvema tednoma. Upam seveda, da boste k malu dali svojo zeleno luč delegiranemu aktu, ki ga že imate v obravnavi v zvezi z zadrugami in v zvezi s eh, prostovoljnim znižanjem proizvodnje. Potem pa upam, da bom enako uh, si lahko obetal tudi za delegirani akt za sadje in zelenjavo, ki ga boste prijeli v prihodnjih tednih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Korte. Zdaj bomo odprli razpravo. Najprej gospod Tanta, ker je poročevalec, seveda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Informacije, ki sm, jih je predstavil gospod Kort, kažejo, da komisija eh, se je lotila eh, obvladovanja krize tudi po psihološki plati. Ne vem pa, ali je tudi eh, vsebinsko že povsem se lotila tega, kaj ti vsi komisari in tudi komisar, komisarka za proračun, ne vem, če dejansko poznajo položaj evropskih kmetov in če, se, če to dejansko upoštevajo. Maksimalna pomoč, ki jo lahko o, omogočijo države, je 15 tisoč evrov na leto. V številnih državah proizvajalci pravijo, da e, s, zaslužkom ne pokrijajo več svojih stroškov in da izgubljajo od 8 do 10 centov na liter mleka in za nekoga, ki eh, proizvede eh, ne vem koliko tisoč litrov mleka na leto, bo to pomenilo samo, da bo pokril svojo izgubo. Eh, poleg tega mislim, da samo omejitev na državno pomoč ni najboljša pot. Tu smo zato, da zavarujemo skupno kmetijsko politiko in uh, Če vsakič, ko ta zaide v krizo, so države članice tiste, ki se odzivajo, se postavlja vprašanje, zakaj potrebujemo skupno kmetijsko politiko. Torej, mislim, da imamo resne težave in mislim, da bi pravzaprav se morala s tem ukvarjati celotna komisija, ne samo komisar Hoden, ampak tudi predsednik komisije. No, ne glede na to, kakšna je kakovost delegiranih aktov, ki jih bomo prejeli, edini ukrep, ki nam bo omogočil obvladovanje krize, je, da vse proizvajalce v Evropi pozovemo, da vsi za nekoliko zmanjšajo svojo proizvodnjo. 2 odstotka, 2 odstotka in pol znižanja ponudbe v primerjavi s povpraševanjem, to pomeni, da vsak proizvajalec Eh, to, to pomeni eh, enako količino, kot, oziroma enake stroške kot naprimer stroški krme. In to je bistveno bolj enostavno, kot da moramo skladiščiti, sprejemati eh, ukrepe, odkupovati proizvode, ki že obstajajo, pa naj gre za mleko ali za maslo. In komisija bi morala razmisliti o tej možnosti. Uh, kar zadeva sam akt glede zadrug eh, in kar zadeva ukrepe, ki so bili tu predlagani, mislim, da bo parlament ta predlog podprl. Potrebujemo pa tudi dober pregled vseh finančnih sredstev, ki spremljajo ta ukrep. Kar pa zadeva sadje in zelenjavo, Slišali smo, kakšne so analize trga in eh, številke kažejo, da so določene države našle trge drugot, ne zgolj na tradicionalnih trgih. In odpiranje na, za nove trge je seveda zanimivo, ampak vendarle šele zdaj uh, vstopamo v obdobje, ki je pomembno za proizvodno sadja in zelenjave. Eh, in šele zdaj bomo videli, kakšne so zdaj dejansko eh, ažurne številke in soočiti se bomo morali z realnostjo na trgu, kajti posod po Evropi eh, bo v prihodnjih tednih se proizvodna sadja in zelenjave zagnala. Najlepša hvala, hvala za predloge. Zdaj pa gospa Müller. Korte, bojšče. Korte, korte. Gospod Korte, najlepša hvala za vse podatke in napovedi, ampak uh, sama lahko povem, vsaj kar zdiva Nemčijo, da mlekarji ne želijo dogovorov, da imamo zadruge. Uh, sama poznam eno, ki je dejansko pristopila k svojim kmetom in eh, jih nagovorila naj zmanjšajo svojo proizvodnjo in to je bila samo ena sama eh, v združenju vseh eh, mlekarn oziroma vseh zadrug, ki proizvajajo mleko. Mlekarji ne želijo spolnjevati nobenih eh, kriterijev, ki bi konec konca pomenili, da bodo kmetje dobili višjo ceno. In mislim, da bi na evropski ravni morali razmišljati o drugačnih rešitvah. Uh, Tako kot gospod Des sem eh, tudi razmišljala o eh, tem, kako bi lahko proizvode dejansko porabili eh, s finančno podporo, kako bi dejansko lahko porabili eh, maslo in eh, mleko v prahju. Ampak kar zadeva 15 tisoč evrov, eh, Naš kmetijski minister je že napovedal, da ne želi izvajati oziroma omogočati 15 tisoč evrov na kmetijo in pravzaprav tu nismo naredili nobenega koraka naprej. Žugic, komisija je poslala žogico eh, državam, države so jo poslale nazaj komisiji, denarja očitno ni, možnosti za nov denar tudi ne obstajajo. In zato se mi zastavlja vprašanje, ali ne bi na vse evropski ravni morali razmišljati o drugačnih ukrepih. Že na plenarnem zasedanju sem eh, govorila o tem, da bi časovno omejena premija za zmanjševanje eh, števila krav in proizvodnje mleka bila možnost, o kateri bi lahko razpravljali. Taka, eh, to vrstna premija za prilagoditev trga na evropski ravni bi bila vredno najhitrejša rešitev in to bi bil najhitrejši način, kako dejansko zmanjšati količino mleka na trgu. Hvala. Merci. Hvala, gospod Hojzling. No, s tem vašim predlogom se vračamo v 60. leta. Moram reči, da. Eh, kaj nam bi pomagale take premije? To? To je to, kar komisija še vedno ni razložila. Sam sem razočaran potem, ko smo imeli dolge razprave, da komisar še vedno ni razložil, zakaj gre. Pri mnogih točkah si nismo bili enotni, vendar pa mislim, da se moramo dogovoriti vsaj o količinah. Komisija zdaj pravi, to je stvar držav članic. Države lahko ponudijo svoje programe in potem naj to uredijo zadruge z mlekarnami. Mi potrebujemo enotne evropske ukrepe. Lahko se zgodi, da bo eden zmanjšal proizvodnjo, drugi bo dobavljal še naprej. To ne bo delovalo. Potrebujemo evropsko rešitev in ta rešitev mora priti od komisije in države članice, vsaj vse države članice ne zmorejo tega financirati glede na proračunske težave. Samo nekatere države si bodo to lahko privoščile. Torej, mi smo daleč od rešitve za evropsko krizo. Govorili ste zdaj o opazovalnici. In kaj? Ugotovili bodo, da so cene slabe. In kaj potem? ta opazovalnica oziroma ta observatori trga, ta mora imeti tudi neke inštrumente za to, da potem reče, če je preveč proizvodnje, moram potem to nekako ravnavati. In vidimo, da potrebujemo neko upravljanje s količinami, tega se pa vsi očitno bojijo kot hudič križa. In vse dokler ne bomo imeli ukrepov, ne bo nič kaj bomo naredili s presežnimi količinami, če se zapolni neko skladišče. Gremo do naslednjega. Nekateri pravijo, ja, komisar, pojdite po svetu in prodajate naše mleko. Vse smo videli, kaj se je zdogajalo. Vsi ukrepi so bili neučinkoviti. Kdaj boste končno dojeli, da moramo sprejeti evropske ukrepe, šele potem bomo lahko kaj dosegli, kajti sicer se bojim, da bo celotno mlekarstvo zapadlo v najglobljo krizo doslej. Ponekod smo videli, da je cena padla pod 20 centov. To je gospodarska katastrofa. Kdaj bo komisija končno dojela to? Oui, merci. Euh, Hvala lepa, gospod Loazo. Ja, hvala predsedojoči. Kar se tiče kmetijske krize in pa poskusov komisije, da bi to rešila, torej z veliko težavami, torej prav nič eh, ne ureja. Moram reči, da to, kar ste povedali v zvezi s, s, francosko, eh, s francoskim kmetijstvom, jasno prikazuje situacijo. Več kot 53 eh, odstotkov kmetov v V Franciji eh, je v kritični situaciji 14 odstotkov eh, kmetov želi eh, zapustiti to dejavnost, zato ker so preveč obremenjeni in ker premalo zasluženjo. Imamo komisarja Hogana, ki si je prizadeval za deregulacijo, ki je omogočil, da je prišlo do te situacije na področju. Torej, proizvodne um, prašičjega mesa in eh, perutnine in mlečnih izdelkov. Torej, to eh, je rezultat eh, sedaj in vse ostalo pa so samo sterilne razprave. To pa so dejstva. In tudi izredne finančne pomoči ne bodo rešile te krize. Potrebujemo radikalno spremembo mm, evropske kmetijske politike, ki mora dati nacionalnim državam zopet možnost, da postanejo suverene in da eh, poskrbijo za svoje kmete, da se borijo proti nelojalni mm, konkurenci eh, in eh, treba je odpraviti te birokratske overe, s katerimi se soočajo kmetje. Se pravi, potrebujemo politiko, ki ne bo niža na cen, ki ne bo dala vse moči velikemu kmetu, Eh, velikim proizvajalcem. Torej, eh, o tem mora komisija razmisliti in potrebujemo popolnoma nov eh, kmetijski model. Torej, ali bomo imeli neko industrijsko mašino, ki bo zlasti služila osvajanju tujih trgov, ali pa potrebujemo prehrambeno suverenost in v tem smislu potrebujemo tradicionalno kmetijstvo in osvojiti moramo eh, notranji trg. In v tem smislu je evropska politika nedosledna. Eh, vidim tu eh, veliko poslancev, ki podpirajo to politiko, ampak lahko vam pa povem, da kmetje te politike ne podpirajo. In razlog za to je preprost. Večina poslancev ni kmetov in zato se jih to tudi ne tiče dovolj. Gospod Bove. Torej, najprej sem želel povedati, da eh, gredo besede kolega v pravo smer. Torej, on je bil zelo jasen, je na svoj a, eh, tipičen način a, eh, pokazal, v kolikšni meri se lahko ne strinjamo s komisijo, kajti a, ni doslednosti v predlaganih politikah. In te nedoslednosti prav gotovo ne bodo prispevali k rešitvi problema. Renacionalizacija pomoči je nekaj, kar smo že storili in to z reformo SKP-ja. In vidimo, kakšna, kakšen je rezultat teh reform. Torej, to prav gotovo ni prava pot. Na to uh, Lahko seveda zahtevamo od nekaterih kmetov, da omejijo svojo proizvodno na tem ali onem sektorju, ampak če nimamo globalne politike, se pravi upravljanja z obsegom proizvodne, potem bo to samo še začaran krok. In to ne velja samo za mlečne izdelke, to velja tudi, naprimer, um, za eh, celo vrsto drugih eh, reči. Naprimer, komisija eh, se ni strinjala s tem, da bi omejili proizvode na vseh področjih in to je prav tako problematično. Na to ste govorili o krizi na področju mesa, ampak niste pa sprožili vprašanja, ki je ključnega pomena, torej ki bo ključnega pomena za prihodnost in sicer gre za sporazume, ki jih komisija pravkar podpisuje s Kanado. E, to je povezano prav tako s pogajanji z drugimi državami in pa z Merkosurjem. Če bomo sprejeli ta pogajanja, potem bo to predstavljajo 20 do 30 odstotkov čred, ki bodo enostavno odpravljene, torej goveda kriza bo grozna. In govorim samo o govedu, če temu dodamo še prešiče, potem bo situacija identična, kajti Kanada bo izvažala eh, prešiče meso. ZDA prav tako, Mercosur prav tako in tu, to bo pekel. To vas ne bo nič stalo, ampak eh, treba je iz vseh uh, teh sporazumov izuzeti kmetijstvo. No, Hvala lepa. Žoze Bove je pravkar dejal, vedno znova imamo pravka z nedosledno politiko po eni strani. Moramo biti veseli, da se zdaj sploh lahko pogovarjamo o zmanjšanju količine ravni komisije, ampak vidimo, da se bo zgodilo točno to, kar je bilo tu skicirano. To še ni bilo povedano in to bi rada dopolnila. Mislim, da bomo dejansko izgubili naše dosežke, če ne bomo zdaj uspeli omejiti površin in zmanjšati količin imeli smo primer Romunije, ki je bila zasuta z evropskim mlekom in majhna podjetja, ki so proizvajala za lokalni trg, sploh ne morejo več imeti svojega deleža. To je eno. Drugo. Vedno znova slišimo, koliko denarja je na voljo, kmete pa potem že ne prepeljejo čez vodo. V Nemčiji izgubljamo 3,1 milijarde letno, samo ob desetih centih izgube. Vidimo, da nam ni uspelo zmanjšati količin. Zdaj pa se mi zdi, da skušamo z nekimi prostovoljnimi dogovori doseči nekaj, to ne bo delovalo. Mi potrebujemo dejansko dogovor za celotno Evropo in to mora biti zavezujoč dogovor. Merci, Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, hier wordt gesproken over eh, geld van gemeenschappelijke. Hola, lepa glede tega, koliko denarja je bilo zmetanega v skupno kmetijsko politiko. Prejšnji teden sem se pogovarjala z pridelovalci mleka in ti so mi povedali, da bi bili več kot veseli, če bi ta denar dobili in bi ga oni lahko porabili. Imamo vprašanje glede 15 tisočev evrov, to je na kmeta. Seveda lahko imate kmeta, ki ima 20 hektarjev, drugi ima lahko. Ja, vem, da tam, odkudar prihaja Petr Jar, imajo po, tudi po 20 tisoč hektarjev. In če bo to zdaj, 15 tisoč na kmetijo, bodo nekateri verjetno presrečni, če dobijo eh, ta denar, ampak odvisno je od velikosti kmetije. Če govorimo o organizacijah proizvajalcev, Junkerjevem denarju in podobno, imam nizozemski problem, ki je naslednji. Mnogi kmetje na nizozemskem so gradili zgradbe, investirali v infrastrukturo in zdaj seveda dobivajo te zelo nizke cene za liter mleka. In ta njihova investicija jim sedaj visi nad glavo. Spomnimo se Volkswagna, tam se je dogajalo veliko stvari. Zdaj se stvari počnejo zato, da bi popravili to situacijo. Vprašanje pa je, koliko časa ima industrija, da naredi potrebno. In recimo Volkswagen, proizvajalec avtomobilov, je dobil dovolj časa. Zdi se, da časovnica ni prava, ko gre za skupno kmetijsko politiko. Nizozemska je en primer, so pa še drugi primeri. In mislim, da bo trajalo dlje, da resnično rešimo te probleme. Kot rečeno, kmetje so vlagali svoj denar, gradili. Zato, da so recimo lahko mm, shranili gnoj, In zdaj bo trajalo dlje, da bodo dobili ta svoj denar nazaj, več časa, kot ga imajo. Jim se des. Gospod des. Ja, dank, hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala lepa tudi gospodu Kotiju za poročilo. Ta člen 222. Tega so se dotaknili že drugi kolegi. Očitno prostovoljnost ne deluje. Kaj pa zdaj? Na Bavarskem imamo 50 odstotkov mleka pri zadrugah. Če te ponudijo nekaj in rečejo svojim kmetom, proizvajate 5 ali 10 odstotkov manj, potem seveda morajo za to dobiti tudi določeno očkodnino. Kaj ti sicer bi bili vsi veseli, če bi eh, zadruge razbremenile tržišče. Potem imamo tudi mlekarne, ki so ulagale. Potem pa imamo tiste, ki niso naredili nič. Ti lepo proizvajajo še naprej. Skratka, prostovoljnost očitno ne deluje. To že moram povedati. In sam lahko povem, Poljska, Nemčija, Francija zmanjšujejo, druge države pa ne zmanjšujejo in se samo veselijo, da te tri velike države eh, zmanjšujejo, drugi pa širijo svojo proizvodnjo. Tako tega člena 222 ne moramo razumeti. Bi pa o, se vseeno rad dotaknil tega, kar je povedala že gospa Müller. Morda lahko z 200 milijoni ponovno dobimo proizvodnjo masla, ampak kaj pa iz Indonezije, kjer vidimo, da se vzpostavljajo nove plantaže. Tukaj je treba zmanjšati količine bistveno in pogovarjati se moramo, kako bi to lahko financirali. Iz teh 500 milijonov bi to lahko morda financirali. Ampak ne gre samo za odgovornost Evropske unije, gre tudi za nacionalno odgovornost. Mnogi kmetje na, mi na terenu pravijo, če bi v dobrih letih ne morali plačevati toliko davkov, bi si lahko naredili neko zalogo in bi lahko bolje preživeli krizo. In tu mora mm, EU izvesti pritisk na države članice. In še ena točka ki sem se je želel dotakniti, pa to ni bilo možno, zato ker nimamo pristojnosti na socialnem področju. In sicer dobro bi bilo, če bi denar od kmetijstva lahko porabili tudi za kmetijsko-socialna vprašanja. Družine bi tega imele korist. Za Nemčijo vem, da. V Nemčiji recimo plačuje 50 odstotkov delemalec 50 odstotkov delodajalec in podjetjem bi pomalali, če bi socialne stroške lahko financirali iz tega drugega stebra. O tem bi se vsekakor morali pogovarjati, katere korake je treba narediti, pa še kar zadeva količine. Pri intervencijah, gospod Korti, komisar Čiolos je predlagal, mislim, da 30 tisoč ton masla, za intervencijo. To je nepomembna količina. Drugi so govorili o 250 tisoč tonah. To bi bilo nujno, sicer večine ni bilo, ampak mislim, da na koncu je bilo dogovor o 70 tisoč tonah. Skratka, mislim, da moramo imeti možnost, da na kratek rok eh, vzamemo večje količine. 250 tisoč ton, da to odstranimo s trga, mislim, da tu ne gre za ogromne količine in tu bi se dalo kaj upravljati, ampak zato moramo odpraviti ta intervencijski sistem, kajti ko so cene padle, je prepozno za intervencijo. Prej je treba s trga vzeti 100-200 mm, tisoč ton, preden cene padejo, kajti zdajšnji sistem očitno ne deluje, potrebujemo novega. Madame Aguilera. Gospa Aguilera. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Korteju za njegov prispevek. Kot drugi kolegi, ki so spregovorili pred mano, bi tudi sama izrazila dvom o odločitvi, ki smo jo sprejeli spričo te krize, torej vemo, da smo v hudi krizi na področju kmetijstva, ampak eh, problem naj bi se reševal na ravni držav članic. Torej Evropska unija bi morala prepustiti državam članicam odločitev o tem, kako rešiti ta konflikt. Naprimer, eh, člen 222 eh, se uporablja torej na globalni ravni, naprimer, če govorimo sedaj o um, sektorju mleka. Vem, da to ni obvezno, ampak eh, če ne bomo tega uporabljali, to ne bo uh, uspešno. Torej, prihajam iz Španije. Torej, mi proizvajamo veliko manj mleka, kot ga potrošimo. Ampak že kar nekaj uh, let. Uh, smo priča tej spremembi, torej zdaj vidimo, da španska vlada želi se tega problema lotiti na ta način, da omejuje proizvodnjo mleka za prihodnost. Torej, eh, čeprav smo država, ki proizvajamo malo mleka, Torej, meni se ne zdi dobra rešitev ta, da ko smo eh, priča evropski krizi, da se eh, lotimo tega na način te ponovne nacionalizacije rešitev. In mislim, da eh, predlagani ukrepe ne bodo zelo učinkoviti. Torej, rečeno je bilo že, da to ne bo učinkovito v posameznih državah, torej sama sem skeptična. Mislim, da rešitev ni slaba, ampak problem je v tem, da bi jo morale izvajati vse države članice. Gospod Korte je govoril uh, o pomočeh eh, kmetom, ki so utrpeli škodo zaradi ukrepov proti Rusiji. Torej, uh, Torej vemo, da je na voljo manj denarja, ampak mene zanima, kako je to časovno opredeljeno, koliko časa bo to trajalo. Dobro bi bilo, če bi lahko zagotovili neko kontinuiteto za to, da ne bomo imeli eh, neke vrzeli, ki bi lahko pri, prizadela proizvodnost, zlasti na področju sadja in zelenjave. in zanima me, kaj se bo zgodilo s temi 500 milijoni evrov, ki naj bi bili razdeljeni, torej zakaj to ni bilo učinkovito in kaj se je s tem denarjem zgodovilo. Gospod Ferron? <coughs> Merci, Alors, mais... Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Torej, um, veliko hrupa delamo za nič. Marca 2015 ste bili vsi tu in vsi ste sprejeli to eh, deregulacijo eh, trga mleka in pa mlečnih kvot. Torej, večino med vami, no, razen eh, nekaterih med vami. In eno leto kasneje ugotavljamo naslednje. Eno leto po deregulaciji marca 2015 smo se znašli v krizi in to krizo bi lahko predvideli. Torej mislim, da je bil ta namen, da se vse, kar smo ustvarili na ta način, um, onemogoči in da je potrebno, da vsaka država najde svojo rešitev. Komisija pravi, da je vse v redu, da ni krize, da, da komisar Hogan skrbi za to, da uh, bomo še lahko eh, dostojanstveno um, uživali rezultate mlečne proizvodnje v Evropi in tako dalje. Torej, komisija je tu predlagala nek načrt, ki ni noben načrt. Zanima me, ali bodo države, ki se bodo odpovedale eh, delu proizvodne, ali bodo lahko koristile neke, neka pozitivna sredstva, ki bodo uh, izhajala iz um, možnosti hrambe. Kajti sicer bo prišlo do tega, da bodo nekatere države ustavile svojo proizvodnjo oziroma jo omejilo, zato da bodo uh, lahko uh, prevzele še več trgov drugot. Uh, in, uh, Tu gre res za to, da se želi evropsko kmetijstvo voditi v ultraliberalizem. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Korte, omenili ste tri razloge, zakaj naj bi imeli krizo. Dejali ste ruski embargo, nizke krize, konec mlečnih kvot. Eno področje pa je, ki bi ga po moje morali omeniti. Veliko ljudi je izven kmetijstva, ljudje, ki si nikoli ne umažejo rok in ki ne ločijo, kje je sprednji in kje je zadnji konec krave, pa kljub temu zaslužijo ogromno denarna. Zdi se, da je to tako kot na rojstnem dnevu, ko ti eden vse požre. Ni treba biti geni, da veš, da ne bo potem dovolj za vse. Zdi se torej, da so nekateri zato prav obupani. Mislim, da se lahko to nadaljuje, dokler ne boste imeli situacije kot na Irskem, kjer mlekarji oziroma kmetje, pridelovalci mleka ne morejo preživeti. Tisto, kar naj bi jim pomagalo, torej zadruge, so zdaj postale prave pošasti in imamo situacijo, ko imamo krizo, obenem pa ena od teh pošasti, ki naj bi jim pomagala, se odloči v zadnjih dveh letih, da bodo devetim izvršnim direktorjem izplačali skupaj 9 milijonov evrov. In imamo situacijo tudi na področju govedoreje kjer se ne da nič zaslužiti. Kljub temu pa imamo Irca, ki je najavil 52,7 milijona dobička v enem od podjetij, ki je povezano z ABP. Pojma nimajo o živinoreji, kljub temu zaslužijo ogromno denarja, kmetom pa ne plačujejo nič. 150 milijonov bi morali splačati. Zato se sprašujem, kako lahko na rojstnem dnevu vsak dobi košček torte, če ob mizi sedi nekdo, ki bo požrl vse. Kako je to lahko trajnostno, kako je to lahko vzdržno? Gotovo so mehanizmi, da bi denar ostal v rokah kmetov, samo po sebi pa se to ne bo zgodilo, kajti ljudje, ki so izven kmetijstva, služijo milijone, tisti, ki pa delajo, ne dobijo nič. In to je samomorilska situacija. Si, de Gospod De Castro, hvala lepa. Veliko stvari je že bilo povedanih, samo še par končnih pripomb. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Korteju. Pri analizi ni kaj dosti dojati. Problem pa je, kaj narediti. Člen 222 je inštrument, ki na prostovoljni podlagi ne bo deloval. Tu se ustvarjajo močna izkrivljanja trga, to je povedala gospa Aguilera za Španijo. Podobno pri nas. Pri nas imamo program za zmanjšanje količin mleka. Samo evropski program lahko deluje. In ponovno ponavljam, uvesti moramo inštrumente za obvladovanje ponudbe in povpraševanja. Michel Dantin je povedal, da smo se vrnili na skupno kmetijsko politiko, koraka naprej pa nismo naredili. Denar smo imeli 500 milijonov evrov, pomemben znesek, ampak očitno je bila sprejeta odločitev, da se ta denar raje razdeli državam članicam, brez vsakega učinka. Napočil je trenutek evropskih odločitev, če hočemo rešiti situacijo, ne nacionalne, pač pa evropske rešitve. Merci, Hvala, gospod Jar. Gospod Jar. Uh, Ja, prej ste omenjali velikost naših kmetij. Mi imamo 400 hektarjev, na pol je to 200, 2000 bi bilo boljše, ampak tako je. Sam pa nimam eh, prešičev, tako da lahko precej eh, neobremenjeno govorimo o današnji temi. Dve pripombi. Slabe cene so posledica skupne kmetijske politike. Ampak, ko dosežemo kak uspeh, je treba tudi to povedati. Skratka, mislim, da moramo biti fair eden do drugega. Drugič, tudi jutri bomo še govorili o proračunu za leto 2017. Ta proračun enostavno ni predvidel dodatnih izdatkov. Zato je treba jasno povedati, da potrebujemo bolj prožno krizno upravljanje. Sedanji sistem enostavno ne deluje. Vidimo, da se vrtimo v začaranem krogu. Jutri bomo o tem govorili še enkrat pri razpravi o proračunu. Prvič. ko govorimo o regulaciji in pogodbah, morate vedeti, da mlekarne niso dobri partneri. Ne vem, ali nočo ali ne morejo. Rezultat je enak. Sam se vedno znova jezim. Kaj ti zdi se mi, mm, no, verjetno veste, poznate moja prizadevanja. Mislim, da to, kar se dogaja pri mleku, bi bilo pri žitu nepredstavljivo. Če sklenem pogodbo, moram izpolniti pogodbena določila. Če ne, plačam kazen in sicer se moram izpogajati za tiste dodatne količine. Tu bi dejansko morali vse skupaj dati v en koš in določiti, in se pogovarjati o ceni. Skratka, pri oblikovanju pogodb bi morali bolj odločno ravnati. Ampak o tem smo se že pogosto pogovarjali. Vesel sem, da je kolega Hojslin govoril o upravljanju s količinami, ne pa o kvotah. Mislim, da moramo biti pošteni drug do drugega. Imeli smo ogromno kvot in kriz, mlečne kvote so govorili, nas bodo rešile, vse se bo rešilo, pa se to ni zgodilo. Kvote so bile politična odločitev, mi smo se pogovarjali, koliko lahko, katera država proizvede in videli smo, kaj se je zgodilo, ampak obladovanje količin. Po eni strani razumem komisijo, ki noče ukrepov za zmanjšanje količin, za obladovanje količin in verjetno komisija ve, kako bodo odreagirali kmetje. Če bi to prepustili državam članicam, bi bil kaos še večji. Moj poziv komisiji je in slišali smo, da potrebujemo evropske predpise v zvezi z zmanjševanjem količin kako bomo zdaj to uredili. Intervencije pa pomenijo samo, da problem odlašamo. Biti moramo dovolj pogumni kot odbor za kmetijstvo, da bomo rekli, da bi še enkrat morali poskusiti odpraviti ruski embargo pogledati si moramo, zakaj gre. Ruski kmetijski minister je na črni listi, potrebujemo ukrepe za izboljšanje zaupanja. Zdi se mi, da bi tu lahko potem dejansko ustvarili nove trge. Hvala lepa, gospod Sebastian. Hvala lepa, predsedujoči govoril bi o um, sektorju sade in zelenjave, za katerega velja, da je uh, kriza praktično stalna, traja že mnoga leta. Uh, Poročilo Nimelo, ki je bilo predstavljeno v tem parlamentu, kaže, da so eh, razlogi za to pa vsem jasni. Gre za nelojalno eh, konkurenco držav, eh, torej tretjih držav, ki ne spoštujejo vseh zahtev Evropske unije na področju okolja in tako dalje, delovnih razmer in tako dalje. Torej, to poznamo, te razloge poznamo, ampak komisija se s tem ne sooča. Torej, vemo, kaj se dogaja, torej eh, na jugu Evrope se upušča eh, zemlišča eh, in čez 15-20 let sploh ne bomo več imeli proizvajalcev sadja in zelenja na tem delu Evrope. Spregovoril bi o zelo konkretnem vprašanju in sicer glede Rusije. Mislim, da uh, komisija tu um, razmišlja o tem, ali naj z delegiranimi akti uh, podaljšati uh, izredne ukrepe. Uh, mene zanima, če komisija namerava tu uvesti še druge um, proizvode, ki zaenkrat niso na tem seznamu, naprimer kaki ali granatno jabolko, to bi imelo eh, zelo hude posledice za proizvajalce. Prav tako me tudi zanima, kdaj bo to podaljšanje eh, sprejeto, če bo eh, in za koliko časa, kajti proizvajalci sadja, torej poletnega sadja, se zelo bojijo, kaj se bo zgodilo v tem primeru. In na to komisija pravi, da mehanizmi eh, za, eh, za izplačilo nadomestil za umaknjene proizvode, torej da to ni učinkovito. In eh, zato se sprašujemo, zakaj in sprašujemo se, če je sploh smiselno v tem smislu, da, da se to sadje sploh umakne iz, iz trga kajti to je tudi povezano z določenimi stroški. Eh, tu imamo tudi celo vrsto eh, mehanizmov, eh, ki to omogočajo za um, sadje, medtem ko za zelenjavo je to praktično nemogoče. In zanima me, eh, ali je predviden kakršenkoli postopek, s katerim bi eh, določili pravično ceno eh, za te proizvode. Torej, v resnici tu želimo kaznovati Rusijo, ampak dejansko pa kaznujemo mm, kmete, ki so itak že najbolj prizadeti. Hvala lepa, gospod Bogovič. <clears throat> Hvala za besedo. Kot smo <clears throat> danes že tu ugotovili, so ključni razlogi v ukinitvi za padec cen v ukinitvi kot pri mleku, ruski embargo, ohlajanje Kitajske, nismo še omenili nizkih cen nafte, ki na eni strani pozitivno vplivajo na znižanje stroškov, na drugi strani pa nekaj sto milijonov ljudi na svetu tudi nima več eh, sredstev za, za potrošnjo in se tudi zaradi tega pada eh, potrošnja hrane ko ugotavljamo te vsaj te štiri razloge, eh, kaj dosti kriv, da ni na kmetih in kmetje se niso morali dost, kaj dosti odločati o teh takšnih razlogov, takšnih razlogih, ki so povzročili to krizo. V veliki meri gre za politične razloge, ponako tudi ekonomske, v veliki meri pa predvsem politične. In posledica vsega tega je padec cen zaradi prevelike potrošnje, In tu v Evropskem parlamentu in pa komisiji in posod po Evropi zopet govorimo o pomoči kmetom. Smo reči, da je pri kmetih sam izhajam in se tudi iz kmetije tudi ukvarjam se še sam s sadjarstvom proizvodno jabolk. V <clears throat> sorodu imam močne predlovalce mleka in z prve roke vam lahko povem, da kmeti ne želijo pomoči, želijo pa preživeti in ustvarjati denar. In tudi zaradi vsega tega se ustvari še nek dodaten konflikt v okviru evropske družbe, kjer kar naenkrat kmeti postajajo tisti, ki so na eni strani samo potrebni pomoči, eh, onesnažujejo okolje in podobno, po drugi strani pa vemo, kakšna je vloga kmetijstva. Zato mislim, da se kmetijstvo godi velika krivica. Velika krivica se godi tudi zaradi tega, ker je enostavno podobno, kot rečemo pri šahu, kmet postal tudi žrtev raznih velikih političnih preigravanj, če imam samo ruski primer v mislih. Z e, prve roke lahko povem, kaj se dogaja v Sloveniji v tem primeru. Slovenija je največja mlekarna bila nekaj let nazaj kupljena strani francoskega Lactalisa in kmetje so z 1. aprilom, ko se je včasih začelo kvotno leto, dobili enostavno pogodbe mleka, zadruge, kjer morajo omejiti proizvodno, e, proizvodno mleka, hkrati pa tudi podpisati proizvodu, da če se v pol leta ta omejitev ne zgodi, sledi kazen 15 centov po litru mleka. Vemo pa vsi, kakšna je ta eh, cena mleka in kaj bi pomenilo, če bi še kdo moral plačevati kazen 15 centov. Zakaj omenjam primer iz Slovenije? Bojim se, da se bo v tem kriznem obdobju zgodilo še to, da se bodo države, ki imajo predlovalne obrate, ki imajo tudi močne trgovinske verige, ki so po dolgem počest preplavljali evropski trg, enostavno ustrajale dlje časa, marsikatero kmetijstvo manjše, slabše organizirano, predvsem v državah, ki smo na zadnje stopili v Evropsko unijo, pa se lahko znajdemo v veliki krizi, da bo kmetijstvo propalo in bomo na koncu lahko še imeli samo neobdelano kmetijsko površino, na drugi strani pa eh, v trgovini kupovali, eh, kupovali pridelke in izdelke, ki prihajajo iz kmetijsko močnejših držav da sem trdno prepričan, da je nujno, da se ta omejitev proizvodnje na evropskem nivoju zgodi, kajti v nasprotnem primeru eh, se lahko kmetijstvo zgodi velik problem. Ko govorimo o pomoči kmetijstvu, podrobno poznam eh, slovenski program, ki je razdelil to, kar, se je, kar je Evropska komisija razdelila, teh 500 milijonov evrov lanskem letu. Naj številkam opremim. Kmet v Sloveniji bi dobil po kravi 37 evrov na leto. Ob zdajšnjih cenah tam 26 centov, to pomeni 150 litrov mleka dobi povrnenega. Cena mleka je padla za četrtino do eno tretjino skoraj že, se pravi, da je kmet zgubil pa od 2000 ali pa 1500 do 2500 litrov pred, eh, vrednosti mleka, eh, glede na to, da so cene za eno tretjino ali pa eno četrtino nižje. Se pravi, da mi lahko damo zelo velika sredstva iz evropskih blagajn in nikoli ne moramo te, te škode povrniti. Zato mislim, da je nujen razmislek o zmanjševanju količin, neki normalni ceni, ki jo bodo kmetje dobili od predelka, ne od pomoči iz Evrope in da bo enostavno ta kmetijska panoga lahko prosperirala naprej. Zato mislim, da se komisija vse prepočasi odziva, sledim vse te razprave na vseh odborih, kjer smo v krizi govorili, Eh, sem spremljal in mm, delim to mnenje mnogih kolegov, ki so ga že danes izrazili, da je šele po pariškem sejmu, kjer je komisar z prve roke občutil slabo voljo in gnev francoskih kmetov, šele razumel, da se ta kriza dogaja. Zato mislim, da bo v teh izrednih razmerah tudi potrebni, potrebni nujni, nujni in pa bolj ostri ukrepi. Tudi Evropsko združenje predlovalcev mleka nas nagovarja k temu, da zgradimo mehanizme, kjer bo potrebno proizvodno omejiti, na drugi strani pa imeti neko nadomestilo ali pa vsaj eh, z normalnimi cenami dobiti to nazaj. Kajti kmetje verjamem, da bodo dosti več dobili nazaj, če se bodo cene zopet nazaj normalizirale, kot pa da bodo deležni kakršne koli evropske, evropske pomoči. Kar se tiče <clears throat> sadja, se dogaja podobno. Dve leti je zdaj ta ukrep o umiku strga oziroma Eh, dodeljevanja sadju humanitarnim organizacijam in kaj se dogaja. Lanskem letu, ko je ukrep veljal celo sezono, prvo leto je šele kriza nastopila avgusta in je v kmetijstvo prišlo za zamikom, lanskem letu so, je prišlo do tako velikih količin, da so te količine, ki so prišle na trg, vsaj govorim za primer Slovenije, Poljske poznam, bistveno znižile potem tudi ceno na trgu in zopet dobijo kmetje nizke cene za ta produkt, zato ker je enostavno tržišče porušeno. Zato mislim, da je nujno, <clears throat> da se eh, te krize resno zavedamo, da primerno odreagiramo tudi z močnejšimi ukrepi, kajti na svojotnem primeru se bojim, da bo v nekaj letih eh, bodo kmetje propadli. Kmetijstvo ni tako kakor avto, kjer lahko z eno leto vlasniš proizvodno, izumiš, pogrundaš nov model, pa čez eno leto zopet začneš. Ko se bodo enkrat hlevi v Evropi začeli zapirati, eh, bodo za večno ostali zaprti. Merci. Monsieur Agnew. <clears throat> Chairman, my apologies for being... Hvala lepa, predsedujoči, se opravičujem, da sem tako pozen. Žal ni bilo mogoče drugače. Torej govorimo o krizi v kmetijstvu, ampak večina govorcev govori o mlečnem sektorju, ampak to je sektor, ki je res med dvema mm, svetovama. Torej, ali imamo povsem nacionalizirano eh, mlečno proizvodno, oziroma v tem odboru eh, evropski um, mlečni sektor ali pa imamo mlečni sektor, ki ga vodi industrija. Kar pa uh, smo, čemor pa smo tu priča, pa je neka mešanica med obema. Torej, uh, industrija naj bi to vodila, istočasno pa se politiki več čas umešavajo. In uh, gre za to, da nimamo nekega standardnega um, proizvajalca mlečnih izdelkov. Lahko imamo eh, kmeta, ki ima 10 eh, krav ali pa 30 krav, ki dodaja vrednost vsaki kapli mleka, ki eh, ki jo proizvede. Lahko pa imamo velike proizvodne, ki imajo več tisoč glav živine. Torej, kdo je vaš uh, kmet, ki proizvaja uh, mleko? O tem je treba najprej razmisliti. In na to, če si pogledamo še drug sektor, naprimer jajce, uh, to. Uh, Nikoli eh, ni eh, zanimalo politikov. Eh, torej, ta sektor mora pa sam za se skrbeti. In, eh, naprimer, pred 50 leti eh, je prišlo do velikega ogorčenja, zato ker eh, je industrija pač eh, posegla po veliko bolj učinkovitem načinu proizvajanja um, jajc in to je eh, privedlo pač do te um, nove proizvodne, ki je bila bolj prijazna kokošim, torej ki je uvedla nove standarde inšpekcije in tako dalje. Um, Sedaj pa nekateri govorijo o tako imenovani free range um, mlečni industriji in uh, vemo, da uh, potrošniki ne želijo uh, te imeti pred seboj te podobe več tisoč krav eh, na zelo omejenem prostoru in tako dalje. Industrija pa potrebuje eh, ustrezne cene, torej konkurenčne cene in zato eh, bomo pač predvideli mm, neko novo schemo prostoživečih živali in zato je bodo se pač lahko predvidi določen, eh, določen mehanizem in določene ukrepe, ampak lahko pa uberemo tudi drugo smer eh, in eh, za te majhne črede bi se mi zdela dobra rešitev ta, da bi se tem ljudem pač ponudilo neko pavšalno vsoto, ki bi jim omogočila upokojitev, tako da ti ljudje ne bi več proizvajali mleka, ampak potem se tudi ne bi smeli več pritoževati. Ampak tu eh, vse čas poslušamo pač eh, nek, nekaj, kar, kar ni rešitev. Merci, Hvala lepa, gospa McGuinness. Hvala predsedojoči. Torej, tudi sama se pridružujem, um, torej opravičilo, tudi sama sem bila prepozna. Uh, gospod Bogovič, torej sama bi se navezala na to, kar ste povedali glede uh, globalne ponudbe. Torej, mene uh, kmetje sprašujejo torej ne toliko o členu 22, ampak o tem, kakšne so napovedi glede uh, globalne um, ponudbe. Um, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Kdaj se bo ta trend eh, spremenil? Ali je to dolgoročen problem? In eh, na to tudi to, o čemer ste mnogi spregovorili glede izvajanja tega člena 222, kako se bo to dejansko uresničevalo v praksi in tudi kakšna je tu časovnica, ali to mora iti čez ta odbor ali na plenarno zasedanje, kakšen je, mm, kakšen je tu postopek, kdaj bo to lahko stopilo v veljavo, kdaj bo eh, ta predlog učinkovit, kdaj eh, bo to lahko imelo kakršenkoli učinek na trg. Torej, to bi bilo zelo zanimivo vedeti kajti prav gotovo obstaja velika zaskrbljenost glede eh, situacije na trgu in to ne samo za mlečne izdelke, temveč za vse in to je tudi povezano z cenami nafte in zato potrebujemo, kakšne so, eh, potre, moramo vedeti, kakšne so napovedi eh, kratkoročne in torej srednjeročne in dolgoročne. Hvala lepa. Mišel Donta. Gospod predsedujoči, kar precej je bilo že rečenega in uh Naš eh, odbor eh, je sedaj bolj usklajen kot pred nekaj meseci, bolj dosleden pri oblikovanju stališč. Sam bi dodal še dve zamisli. Prvič, eh, mislim, da moramo razmisliti o, o dvojni uporabi našega denarja. Ali lahko predvidimo nek mehanizem, ki bi nam omogočil, da bi istočasno pomagali uh, kmetom in, in pa tudi najrevnejšim? Torej, eh, vsi se moramo soočiti z eh, priseljenci v naših eh, državah. Torej, če lahko to situacijo izkoristimo za to, da podvojimo potrošno, potem je to vredno razmisleka. Torej, sedaj smo v izrednih razmerah in morda tu lahko najdemo tudi na pravnem spravnega stališča neke nove rešitve. Na to, kar se tiče uh, klanja krav. Pred tremi leti smo predvideli, da bo popraševanje vedno večje. Če, če uh, govedo, torej črede goveda, uh, skrčimo, potem traja tri do štiri leta, preden lahko to zopet obnovimo. Torej moramo paziti na to, da ne bomo danes uh, uničili potencijala proizvodne, ki ga bomo morda čez nekaj let potrebovali. Hvala. Sedaj dajem besedo gospodu Kortesu za odgovore. Torej, vidite, gospod Korte, da eh, so poslanci kar precej soglasni pri svojih prispevkih. Torej, želeli bi, da Eh, komisar tudi eh, upošteva to, kar je bilo rečeno in eh, da odgovori tudi v formalni obliki. Torej vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor. Um, uh, Najlepša hvala. Poskušal bom odgovoriti na vprašanje, ki ste mi jih zastavili in se bom nekako lotil posameznih tem. Prvo vprašanje, ki ste ga zastavili številni med vami, pravzaprav je šlo za kritiko na račun tega, da člen 222 ne bo nikoli deloval. In kaj bo torej komisija ukrenila? No, moj odgovor bo seveda moral biti, eh, morda v izhodišču nekako birokratski, ampak vendarle delujemo znotraj okvira skupne ureditve trga. To je akt, ki predvideva vrsto ukrepov in določenih ukrepov pa tudi ne predvideva, tako pa če. In seveda lahko rečete, dobro, pa potem bi morala komisija podati predlog in eh, spremeniti to zakonodajo, ker očitno ne deluje. Ampak stvari niso še tako jasne. S členom 222 smo zdaj prvič eh, v zgodovini sprejeli ta ukrep. Pravzaprav smo s tem izčrpali vse instrumente, ki so nam na voljo. In zdaj, namesto da nekako sklenemo, da zadeva ne deluje, je obveznost vseh nas, komisije, eh, sveta in parlamenta, da zagotovimo, da to bo delovalo in da sprožimo dejansko poziv sektorju, eh, mlekarnam in zadrugam, ki so bile tako kritizirane, da eh, uresničijo svojo odgovornost, kajti v sistemu, ko kvote ne obstajajo več, je vse konec koncev odvisno od odločitev posameznih proizvajalcev ali podjetij. Evropska unija tu nima pristojnosti, da bi lahko določila kvote ali kakorkoli omejila eh, s svojimi odločitvami samo proizvodno. Tudi države članice nimajo te možnosti. Eh, države članice pa so lahko zelo prepričljive, seveda in lahko vsem jasno povedo, da eden od razlogov za težave v mlekarstvu je, da je proizvodnja mleka previsoka. In če pogledate nekatere regije Evropske unije, eh, vidite, da je prišlo do povišanja za do 25 odstotkov v zadnjih letih. Tako da to trenutno je naš odgovor. Ali bo na voljo kaj denarja? zato, da bi nekako o, podkrepili svojo prepričljivost. Komisar Hogan je svetu povedal, da se bo vrnil na to vprašanje junija. To mislim, da je zapisano tudi v sklepih predsedstva, kajti do junija bomo imeli boljši pregled nad eh, morebitnimi maržami, torej razpoloživimi zneski v proračunu. Ampak v vsakem primeru ne bo šlo za zelo visoke zneske. Ni pa komisar izključil možnosti, da bi razmislil tudi o finančni spodbudi, poleg eh, spodbude, ki jo lahko države članice ponudijo v obliki državne pomoči. Potem je tu še krizna rezerva. Če nastopi kriza, potem moramo resno razpravljati o tem, ali lahko uporabimo krizno rezervo. Za leto 2016 je to prepozno, ampak za prihodnje leto, če se stvari ne bodo izboljšale, pa je to razprava, ki jo pravzaprav moramo imeti. Čeprav se strinjam z vami, gospod Jar, da je to denar, ki prihaja od kmetov samih, ampak vendarle, to je mehanizem, ki obstaja in če se pojavijo težave v nekaterih sektorjih ali pa jih v drugih sektorjih ni ali pa jih je manj, potem moramo o tem razpravljati ampak iskreno rečeno, posledica odločitev eh, po dolgih razpravah v zvezi z eh, SKP, ki je usmerjena bolj na trg, je, da imamo to, kar imamo danes. In temu primerna so tudi naša zakonodajna pooblastila, ki so bistveno bolj omejena kot v preteklosti. No, seveda to ni vsa zgodba. Komisar Hogan se aktivno loteva tudi drugih vprašanj. Omenil sem, delo eh, strokovne skupine za kmetijske trge, ki dejansko obravnava bolj strukturne težave, ki obstajajo zlasti v mlekarstvu. Mislim, da je ravno gospod Jar eh, omenil, da je neverjetno, da imamo to neomejeno obveznost na strani zadrug, da odkupujejo, kaj podobnega v drugih sektorjih ne obstaja. In tudi to je razprava, kateri, ki jo moramo imeti. Mlekarstvo je po tej plati precej drugačno. No, ne povsod, v nekaterih državah, eh, če lahko tako rečem, z vsem spoštovanjem eh, do mlekarjev, nekoliko bolj eh, staromoden pristop in ne uporabljajo sodobnejših tehnik, ki so potrebne za učinkovito gospodarjenje v letu 2016. In v trenutnem regulatornem okviru lahko odgovor. Eh, eh, Ter ves odgovor ne more priti iz eh, Evropske komisije. Torej, neposredna plačila obstajajo tudi za mlekarje, ki imajo eh, zemlišča in eh, na ta način tudi Evropski proračun prispeva veliko k preživetju in zaslužku. Eh, kmetov, ki se ukvarjajo z mlekarstvom. Proračun za prihodnje leto. Seveda bi bila kakršnakoli pomoč po tej plati zelo dobrodošla. Nažalost pa gospod Maginez ne vidim nobenih znakov, kakih bistvenih izboljšav. Za letos jeseni nimamo nobenih znakov, ki bi kazali, da se bo situacija izboljšala, tako da se moramo pripraviti na zelo težavno jesen na teh trgih. Ja, mislim, da lahko to povem v nizozemščini. Kar zadeva nizozemski mlekarski eh, sektor in eh, zgornje meje nitratov in fosfatov. Eh, ja, eh, vemo, da prihaja tudi do strože ureditve, da je bila omejena zgornja meja za določene sulfate, kar bo vplivalo tudi na proizvodnjo na nizozemskem. Ampak moram reči, da v trenutnih razmerah to pravzaprav niti ni slabo, kajti tudi na nizozemskem se je proizvodnja mleka v zadnjih letih bistveno povečala, odkar so bile odpravljene kvote. Torej, tudi tu obstaja eh, precejšna verjetnost, da signal z trga nekako ni bil uslišen. In morda je razlog za določitev zgornje meje fosfatov ravno v tem, da je nizozemska imela precej težav pri spoštovanju evropske regulative na tem področju in zgornjih meja, ki so predpisane. Kar zadeva ruski embargo, naj povem, da komisija eh, počne vse, kar je v njeni moči, da bi bil ta embargo odpravljen, tako v STO, kjer eh, se nam obeta pozitiven eh, rezultat za naše argumente. Eh, in pa tudi v okviru evropske diplomacije. Gre pa seveda tu za bistveno širše vprašanje naših odnosov z Rusijo. Kar zadeva zgorne meje pri intervencijah in kar zadeva maslo, gospod Des je o tem govoril. Nobene težave nimamo z maslom. Zgorna meja za maslo je trenutno 50 tisoč ton in nismo niti približno blizu tega, da bi dosegli to zgorno mejo. Uh, Tako da tu ni težave. Gre predvsem za eh, posneto mleko v prahu, kjer smo zgornjo mejo podvojili. In tu imamo zdaj možnost eh, do 218 tisoč ton kupovati po fiksnih cenah. Kar zadeva sadje in zelenjavo, komisija, eh, gospod Gilera in gospod Sebastian, si eh, Eh, prizadeva, da bi zagotovili, da ne bo vrzeli med sedanjo ureditvijo in novo. In eh, zelo se trudimo, da bi pripravili novo uredbo, ki bi stopila v veljavo 1. julija, tako da ne bi bilo nobene eh, vrzeli med eh, sedanjo in novo zakonodajo. Zato bomo seveda potrebovali tudi pomoč parlamenta in sveta. Prečujemo eh, možnost novih proizvodov ki bi jih lahko dodali. Eh, zlasti kakija, ki bi jih lahko dodali na seznam. Eh, no, veliko vas je tarnalo, da je komisija prepočasna, da se ne odziva. In eh, ne, težko sprejmem to kritiko, prisluhnem vam, poskušam narediti, kar je mogoče, ampak. Lahko bi vam navedel seznam vseh ukrepov, ki so bili sprejeti od avgusta 2015. Uh, eh, Lahko bi tudi omenil, koliko dodatnega denarja smo namenili iz, eh, iz evropskega proračuna, ampak če govorimo o milijonih, ki so se sprostili septembra eh, lani, od tega je bilo doslej porabljenih strani držav članic samo 192 milijonov evrov, kar predstavlja 45 odstotkov sredstev, ki so na voljo. In mislim, gospod predsednik, da sem s tem tudi odgovoril na vse vprašanje. Najlepša hvala. Najlepša hvala. No, mislim, da ni potrebno ponovno odpirati razprave, stvari so bile jasno povedane in eh, slišali smo tudi vaše odgovore in pravzaprav bomo končali predčasno. Jutri nadaljujemo ob devetih z glasovanjem, tako da vas eh, opozarjam, da pridete s svojimi glasovalnimi karticami In predsednik bo tudi jutri z nami in bo predsedoval eh, seji. Hvala vsem, hvala tolmačem, ki so nam pomagali pri delu eh, in lep večer želim vsem.